Okay, colleagues, good afternoon. Dragi kolegi, ponovno pozdravljeni na popoldanskem delu današnje seje. Na dnevnem redu imamo zdaj izmenjavo mnen z eh, ciprsko ministrico za zunanje zadeve. Z veseljem jo pozdravljam med nami, gospa Kozako Markulus. Markulis, prisrčno pozdravljeni. Mm, Želimo vam veliko uspeha pri ciprskem predsedovanju Evropske unije. Ukvarjaj se bomo s ključnimi vprašanji in seveda tudi od eh, tega predsedstva pričakujemo, da bo delo upravilo tudi v interesu prihodnosti Evropske unije, sploh ko govorimo o večletnem finančnem okviru, o finančni prihodnosti Evrope, prav tako pa bi kot odbor za zvonjene zadeve poudarili proces eh, širitve, ki ga je treba nadaljevati. Vemo, da to sodi med eh, prioritete ciprskega predsedstva. Zdaj bi vam dal možnost, da nas obvestite prioritetah vašega predsedstva, potem pa bomo imeli možnost izmenjave mnen z člani našega odbora. Gospa ministrica, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dovolite mi, da podam ta uvodni govor v materinščini med razpravo oziroma izmenjavo mnen, ko boste postavili vprašanje in bom na nje odgovarjala, pa bom govorila v angliščini. Spoštovani neposlanke in poslanci, člani odbora za zunanje zadeve. Veliko čas mi je, da sem lahko danes z vami ob začetku predsedovanje svetu. Tukaj v Evropskem parlamentu, še posebej v vašem odboru, bi rada predstavila prioritete v drugi polovici leta 2012. Naj vsega začetka poudarim, kako pomembno vlogo ima za nas eh, kot eh, predsedstvo Evropski parlament, kot enakopravni sozakonodajalec. Želimo ohraniti stalne stike z vami, stalno sodelovanje z vami s ciljem zastopati interese Evropske unije in njenih državljanov. Glavno sporočilo ciprskega predsedstva je prizadevanje za boljšo Evropo. Evropa se mora izvleči iz gospodarske krize in to močnejša kot prej. Prav tako mora ukrepiti svojo vlogo v mednarodnih odnosih. Širitev sodi med eh, glavne prioritete našega predsedovanja. kar bo bistveno prispevalo k doseganju cilja boljše Evrope v prihodnosti. Pričemer treba upoštevati človekove pravice, pravno državo, vrednote, eh, ki so nam skupne. Kaže pa se, da je Evropa katalizator za stabilnost, mir, blaginjo na celotnem kontinentu. Cilj našega predsedstva je doseči otipljive, oprijemljive izboljšave na vseh področjih zunanje politike. Naše smernice bodo vezane na načelo kondicionalnosti, pogojnosti in vsaka država kandidatka bo ocenjena glede na to, kar bo dosegla. Širitev Evropske unije, po našem mnenju, nikakor se ne sme končati z pristopom Hrvaške leta 2013. Dinamika, ki je ob tem nastala, kar pomeni, da po šestih letih prvič pristopa nova država. To dinamiko moramo izkoristiti. kar pomeni, da moramo spodujati nadaljno evropsko perspektivo držav na Zahodnem Balkanu, pa tudi Islandije in Turčije. Vse to je za nas posebnega pomena. Zdaj pa k Hrvaški. E, menimo, da prizadevanje za pristop dobro potekajo, tako da prihaja tudi do izpolnitve e, pričakovanj na osnovi poročila, ki ga je pripravila komisija in ga predstavila Evropskemu parlamentu in svetu. Zdaj pa k Črni gori. zelo pozdravljamo, da je prišlo do začetka pogajanja. Povem, da si bomo prizadevali za doseganje bistvenega napredka na tem področju. Vsem je po veza na tudi želja po podelitvi statusa države kandidatke Srbiji, kar je odločil vse leta 2012. To je sklep, ki jasno kaže, Eh, kakšen napredek je dosegla Srbija pri notranjih reformah, pa tudi na področju popolnega sodelovanja z Mednarodnim kazenskim sodiščem za bivšo Jugoslavijo. Naj povem, da smo pripravljeni spremljati evropsko perspektivo oziroma pot Srbije na poti v Evropi. In radi bi povedali tudi to, da je pristop eh, eh, mogoče oziroma začetek pogajanj mogoče, če bo Srbija izpolnila eh, vse pogoje in bomo dobili pozitivno poročilo komisije. Za dobro napredovanje pa je seveda zelo pomembno, kako bo delovala vlada Srbije. Pomembno je tudi, da bo ta vlada sledila evropskemu cilju, kar zadeva nekdanjo Jugoslavijsko republiko Makedonijo. Si naše predsedstvo obeta oziroma želi vzpostaviti okoliščine za ugodno rešitev vprašanja povezanega z imenom. v našem interesu je tudi spodbujati dobrososedske odnose. Pri Albaniji ima pa našem mnenju najvišjo prioriteto izpolnitev 12 osnovnih eh, prioritet nadaljnega razvoja in evropske perspektive te države. Ker zdaj je v Bosno in Hercegovino, je pomembno, da se reforme nadaljujejo eh, prav tako je treba v primeru eh, Finči izpolniti eh, sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice. Ja, tisti, ki smo. Seveda bo treba vse pogoje izpolniti, zato da bi lahko država vložila verodostojno prošnjo za eh, pristop pri enostranske me pri znanju Kosova, je pomembno, da ohrani Cipr pri svojem predsedovanju objektivnost. in spoštuje mnenje in stališča ostalih eh, partnerjev. Naše predsedstvo bo storilo vse, ker bo v naši moči za to, da bi omogočili ustrezno dinamiko za pogajanja z Islandijo. Islandija zelo dobro napreduje že vse od začetka. celotnega procesa pogajanj. Pri nerešenih vprašanjih so zelo občutljiva poglavja, pri katerih moramo postopati zelo previdno. Zato si bomo prizadevali biti dobri posredniki. Poskušali bomo najti spremljivo rešitev ob upoštevanju načela enakopravnosti. Tučija. Klub provokativ ne mu obravnavanju predsedstva Evropske unije da eh, sveta si želimo še naprej pozitivno spremljati napredovanje pogajanj z Turčijo. Ostati moramo objektivni in delovati pragmatično. Držali se bomo prakse, ki velja za vse države. Hkrati bomo tesno sodelovali z komisijo pri izpolnjevanju agende programa, kar izhaja iz sklepov sveta iz decembra leta 2011. Kar tudi pomeni, da podpiramo eh, pogajanja v skladu z sklepi sveta predsedstvo. Ciprsko predsedstvo, prav tako daje velik pomen v vprašanju predpristopne pomoči IPA, pri čemer želimo še v tem semestru doseči dogovor z parlamentom. Jeseni leta 2012 bo ciprsko predsedstvo prav tako prevzelo odgovornost za predsedstvo pogovore v svetu k svežnju širitve Evropske komisije za leto 2012. Kot vsako predsedstvo bomo poskušali doseči cilj priprave uravnoteženih eh, sklepov, ki bodo odražali stališča vseh držav članic kar zadeva zunanjo razsežnost Evropske unije, bo ciprsko predsedstvo tesno sodelovalo z predsednikom Evropskega sveta in kadarkoli bo to potrebno, bo podpirala, bo podpiralo delovanje visoke predstavnice in podpredsednice komisije na področju zunanje politike in na področju službe za zunanje delovanje. Ciprsko predsedstvo bo prav tako podpiralo visoko predstavnico pri evropski sosedski politike, spoh kar zadeva južno dimenzijo sosedske politike. Gre tukaj za demokratizacijo naših južnih partnerjev v tem okviru bomo vodili trgovini, trgovinski in gospodarski dialog z temi državami. Prav tako se bo pogovarjali o drugih področjih eh, v skupnem interesu, varnost, mobilnost. Ciprsko predsedstvo bo prav tako po najboljših močih eh, podpiralo visoko partnerstvo pri izboljšanju vzhodnih partnerstv. Cilj ciperskega predsedstva bo zaključiti pogajanja povezane z finančnimi sredstvi za zunanjo politiko v novem večletnem finančnem okviru za obdobje 2014-2020. ki bo prav tako omogočil, da bo lahko Evropska unija sodelovala z drugimi partnerji, tudi v sodelovanju s Evropskim parlamentom ciprsko predsedstvo bo podpiralo prizadevanje visoke predstavnice za krepitev odnosov med Evropsko unijo in njenimi strateškimi partnerji. Tudi, ko gre za spodbujanje odnosa Evropskih, Evropske unije z pomembnimi hitro rastočimi gospodarstvi oziroma državami. Nekaj še v državah arabske pomladi. Ja, Cipr je najbolj jugovzhodna država Evropske unije in ima odlične odnose s vsemi arabskimi sosedami, pa tudi z Izraelom. Tako da lahko Cipr veliko prispeva tudi pri svojem predsedovanju svetu, Evropskemu svetu. K krepitvi položaja Evropske unije v arabskem svetu. Spremembe so zelo velike, zato mora Evropska unija ukrepiti svojo vlogo tam. Z opoštevanjem notranjih postopkov in za spodbujanje demokracije in demokratičnih sprememb. Spremembe, ki se tam dogajajo, tudi neposredno vplivajo na varnostno situacijo, gospodarsko situacijo v Evropi. Evropi. Tukaj bomo v stalnem stiku z visoko predstavnico in poskušali prispevati k temu, da krepimo konstruktivno vlogo v tej regiji. Na koncu naj še enkrat povdarim, kako zelo pomembno se nam zdi, da se je okrepila vloga Evropskega parlamenta na tem področju. uspešna izpolnitev ciljev, ki smo se jih zastavili, bo odvisna od tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom, z odbori, z vsemi službami, pa tudi s poslanci samimi. Tako ste pripričani, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi te cilje tudi dosegli. Hvala lepa. Thank you very much, Madam Minister. Hvala lepa, gospa ministrica, za ta prispevek in za prizadevanja in prizadevnost ciprskega eh, predsedstva na področju zunanje politike, tudi na področju širitve sosedske politike na jugu in vzhodu. Zdaj bi dal našim članom možnost eh, za izmenjavo mnen z vami. Prvi, ki bo spregovoril, je gospod Salafranka. Hvala lepa, gospod Salafranka. Eh, Eh, predsedujoči, gospa ministrica, prisrčno pozdravljeni v našem odboru v imenu Evropske ljudske stranke vas eh, prisrčno pozdravljam na seji našega odbora. Zelo pozdravljam to, kar ste povedali glede vloge Evropskega parlamenta kot sozakonodajalca. To je zelo dober začetek, ne vem, a ste nam želeli samo olaskati ali ste to mislili resno, kakorkoli je bil to dober prvi korak. Imamo velike probleme, ki zadevajo vse nas, zato je pomembno, da se ciprsko predsedstvo osredotoča na te probleme, kar zadeva zunanjo dimenzijo. Slišal sem to, kar ste povedali o pristojnostih predsedstva in visoke predstavnice pri teh prioritetnih nalogah. Omenili ste pragmatizem tudi v odnosu do Turčije. Zato bi me zanimalo, ali nameravate tudi skupaj z komisijo morda napredovati tudi pri pogajanjih, čeprav veste, da za to potrebujete tudi pozitivne signale iz drugih področji, dejali ste nekaj tudi o pozitivni perspektivi za Črnogoro. Eh, Omenim pa še enkrat Makedonijo. Makedonija je država, ki nima diplomatskih odnosov z Ciprom. In zato me zanima, ali nameravate v času vašega predsedovanja kaj narediti na tem področju. Seveda je tukaj problem imena, hm, kar ste tudi omenjali kar lahko zasenči marsikaj drugega. Gre pa tudi za to, da najdemo rešitve in eh, sprašujemo, je to tudi vaš namen. In še zadnja točka, gospa ministrica. Ciprsko predsedstvo podpira visoko predstavnico pri sosedski politike. To je jasno, menjali se tudi južno partnerstvo. Zanima me, kako ocenjujete situacijo v Siriji in Egiptu, saj to povzroča veliko zaskrbljenost tudi pri nas. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Salafranka. Gospa Kupaj je naslednja. Hvala lepa. Tudi jaz vas prisrčno pozdravljam v našem odboru, gospa zunanja ministrica, in želim vam tudi veliko uspeha pri vašem predsedovanju. Vem, da ste se zelo dobro pripravljali na to nalogo, tako da sem prepričana, da so izpolnjeni pogoji za uspešno predsedovanje naslednje pol leta. Gospa ministrica, omenili ste izzive, s katerimi se boste soočali pri svojem eh, delu. Dejstvo je, da imamo v tem trenutku zelo velike teme, s katerimi se ukvarja naša regija, pa tudi mednarodno se odpirajo nove teme. Na začetku ste omenjali širitev, ki sodi med eh, prioritete vašega predsedovanja. In tukaj se strinjamo eh, z vami. Me pa zanima nekaj, kakšno je vaše mnenje k krizi na Bližnjem shodu, eh, tudi v Siriji. Omenjali ste o južnem, o južno partnerstvo in problematiko konflikta s Palestino. Na vsak način mora Evropska unija najti nek odgovor na morijo, ki se dogaja v Siriji in nasilje, ki se dogaja nad eh, prebivalstvom. Potem smo imeli eh, tukaj tudi sestrelitev letala, turške letala in to zelo škodi lahko odnosom v regiji. Gre za pomembno vprašanje. Evropska unija želi imeti okrepljeno vlogo v tej regiji, zato me zanima vaše stališče do Sirije. Hvala lepa, gospa kopa. Zdaj pa bi dal besedo gospodu Majerjem, zaradi tega, ker mora eh, prezeti predsedovanje eh, naslednji seji. Hvala lepa, gospod Margulis, tudi, va, tudi sam vam želim veliko uspeha pri predsedovanju v drugi polovici tega leta. To, kar ste povedali, se mi zdi zelo dobro in eh, ustrezno. Eh, Strinjam se z eh, kriteriji, ki ste jih eh, omenjali, če tudi nisem član eh, vlade, kar zadeva priznanje Kosova. Ker je za med narodne odnose in mednarodno pravo. To mora biti naše vodilo in naše načelo. Omenili ste pragmatični odnos tudi eh, do Turčije, kar je zelo spodbudno. Predsedstvo mora eh, biti pragmatično in objektivno kljub provokacijam. Turčija lahko prav tako postane članica Evropske unije, če izpolni seveda pogoje. Ta pragmatični pristop je zelo dober, sploh eh, zato, ker eh, Turčija zaseda, še vedno okupira severni del Cipra in izvaja eh, politiko kolonializacije, ki ni spremljiva. Tukaj imamo jasno stališče, vedno izhajamo iz tega, da bi morala Turčija zaključiti z okupacijo Severnega Cipra in tudi politiko naseljevanja, tako da bi razrešila oziroma prekinjala konflikt in omogočila ponovno združitev otoka. Imam eno vprašanje, ne samo kar zadeva Sirijo, ampak tudi nekaj glede Palestine. Zanima me, kakšne so vaše prioritete v naslednjega pol leta, kako boste ravnali v odnosu do Palestine. In še nekaj. Mhm. s gospodom Lugo, predsednikom Paragvaja, sem se srečal, ki je bil žrtev državnega eh, udara. Predstavniki pa se volijo na volitvah eh, in v tem smislu me zanima. Kako je z procesi, ki potekajo v. Latinski Ameriki. Tudi to so pomembni odnosi. Hvala lepa. Mojmo so podpredsedniku, ki me bo zdaj nadomestil, vmes pa bi dal besedo gospodu Watsonu. Um, uh, uh, Skoraj se bi to priložnost in uh, postavi nekaj vprašanj gospe ministrici. zanima me odnos do Turčije. Po mojem mnenju bi Turčija morala sprejeti predsedstvo. Zanima me, ali lahko identificirati eh, neke signale dobre volje v odnosu do Ankare. Zanima me, ali nadaljna razcepljenost Cipra spodkopava evropsko kredibilnost predsedstva in zanima me tudi, kako si predstavljate to premagati. Še eno vprašanje. Se vam zdi, da druge države članice popolnoma razumejo vaše posebne odnose z Moskvo? Lahko podate komentar tudi glede tega. Zanima pa me tudi, kdaj nameravate izpogajati in podpisati partnerstvo za mir z NATO. -om. Hvala lepa, gospa Lunaček je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedojoči in eh, dobrodošli tudi v imeno zelenih, eh, gospa ministrica. Eh, pozdravljam vašo pripravljenost za izmenjavo z Evropskim parlamentom. Upam, da se bo to zgodilo tudi večkrat med vašim predsedovanjem in samo sedaj. Omenila bi nekaj vprašanj, ki so jih omenili tudi moji kolegi. Kot prvo, na osnovi tega, kar je povedal gospod Watson, glede posebnega odnosa med Ciprom in Rusijo, sploh, ko gre za situacijo v Siriji. Ali vidite kakšne možnosti zaradi tega posebnega odnosa, ki ga imate z Rusijo, da bi odigrali vlogo medijatorja, posrednika eh, z Rusijo? v tej vojni, v kateri Asad pobija svoje lastne ljudi. Tako da bi lahko Rusijo prepričali, da se nekako pridruži mnenju, ki prevladuje v varnostnem svetu. Pred nekaj meseci je ruska vlada preko Cipra pošiljala orožje Asado in če sem prav razumela, Cipr te ladje ni ostavil, čeprav obstaja evropski embargo za pošiljke orožja Asadovemu režimu, zakaj torej Cipr ni zaustavil te ladje in je preprečil, da bi to orožje dobavila Asado. Kar zadeva Turčijo, se prav tako uh, strinjam z gospodom Watsonom, da bi Turčija morala spoštovati predsedstvo. Ampak, eh, glede na to, da poznamo odnos vaše države do Turčije in glede na to, da Turčija še vedno okupira del vašega ozemlja. A ste kljub eh, temu razmišljali o tem, da bi presenetili Turčijo in Evropsko unijo s tem, da bi odprli pogajanja 23 in 24? Eh? Vem, da bi bilo to za vas zelo težko, ampak morda bi bil to dober korak eh, naprej in bi to postavilo Turčijo v položaj, ko bi se čutila prisiljeno, da naredi tudi sama nekaj. In še zadnje točka glede Kosova. Slišal sem, da ste dejali, da želite biti konstruktivni in pragmatični. E, se zaključujem, gospod predsedujoči. E, CIPR ni bil proti izvedbi študij izvedljivosti za sporazum, če bo ta študija pozitivna ali bo CIPR omogočil, e, omogočil začetek pogajanj ali ne. Hvala lepa, hvala lepa, gospa. Lunaček, naslednji je gospod Tenok. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Tukaj sem eh, gost, eh, pa ministrica. Mislim, da sva se že slišala, sem že dolg prijatelj Cipra. Nedeljo sem govoril na prireditvi v Londonu glede okupacije Turčije na severu Cipra. Turški bojkot seveda ni. Eh, pomagal glede vašega predsedovanja. Eh, v vaši državi imate tudi bančno eh, krizo in dobivate velike kredite od Rusije. Zanima me, kakšni so pogoji za to, ali gre samo za finančne transakcije pod vašim predsedstvom. Gospod Kristofjac, vaš predsednik je prejšnji teden zelo dobro govoril na plenarnem zasedanju v Štrasboru glede programa za uh, vodno gospodarstvo, večletni finančni okvir in eh, podnebno politiko. Sem poročevalec za Črnogoro, zato me zanima, kaj boste naredili glede položaja na Zahodnem Balkanu. Hrvaška bo v kratkem pristopila Evropske unije, eh, ampak eh, bi ali ste lahko dober posrednik, eh, glede na to, kakšne povezave imate. Eh, kar zadeva vprašanje eh, imena države Makedonije oziroma Bišo Jugoslavijske republike Makedonije, bi lahko nekako pritisnili na Skopje in Atene, da najdete neko skupno rešitev za ime Makedonije. Sem prijatelj vaše države, kot tudi Izraela. Zanima me, kako bo zdaj potekalo nadaljevanje postopka po odkritju obljenja. Sam eh, tudi eh, prijatelj palestincev in eh, arabskih držav. Zanima me, ali boste lahko dobro posredovali med palestinci in izraelci. Tukaj je tukaj vprašanje Sirije, pa tudi Egipta. Imeli bomo veliko boguncev, sploh iz eh, krščanskih skupnosti v Siriji in eh, gospodars eh, in Egiptu, če se bo razbohotila vojna v Siriji ali pa se bo poslabšala gospodarska situacija v Egiptu ali pa bodo salafisti prevladali nad kopti in jih preganjali še na prej, kakšna se zdi vaša perspektiva, kakšni so vaši načrti za to politiko, kako naj bi stabilizirali Severno Afriko po arabski pomladi, kar vse nas zelo skrbi. Hvala lepa, gospod Tenok. Gospod Salavrakos je naslednji. Ne, hvala lepa, gospa ministrica, tudi eh, sem vas prisrčno pozdravljam in vam želim veliko uspeha pri vašem delu. Pozdravljam vas kot eh, predstavnico ciprskega predsedstva, pozdravljam pa vas tudi v imenu naše bilične skupine IRD. To šestmesečno predsedovanje bo zelo pomembno. To tudi kaže, da smo v Evropi razvili občutek za demokracijo. Tudi na osnovi demokracije prijateljskega, prijateljskega odnosa. Mislim, da bi bilo dobro, da te občutke prenesemo naprej, to prijaznost, to prijateljskost eh, prenesemo naprej. Tako, da vidimo, kako so univerzalne vrednote v Evrope, ki jih lahko širi tudi Cipr in še nekaj os Izrael, Cipr, eh, Energijaki, Agoj. Grčija. Tukaj gre za energetske povezave po odkritju zalog eh, plina. Omenili ste tudi dobre odnose z arabskim svetom. pogoji, ki se bodo tukaj ustvarjali, bodo odločilnega pomena za nas in eh, bolj kot kdorkoli drug lahko vi tukaj veliko prispevate po krizi v bližnjem shodu, prav tako. In še nekaj, tako imenovana arabska pomlad še ni prinesla nekih vidnih rezultatov pomembno je meniti tudi problematiko Sirije, ki to je problem, ki je že eskaliral. In med, eh, zanima me, ali to sodi med vaše prioritete. Eh, vaša predstavitev je bila eh, zelo dobra, ne bi pa ponavljal tega, kar so povedali že moji predgovorniki. Temveč bi omenil vašo posebno vlogo. v tem času je Evropa v krizi, v krizi, ki prihaja v svojo zaključno fazo. Bančni sistem gre pod eh, nadzor. Zanima me. Hvala lepa, gospod Salavrakos. Zdaj pa gospod Mavro Nikolas. Hvala lepa predsedujoči in hvala zunanj, pozdravljena zunanja ministrica Cipra. Mislim, da je vaš govor in vaše stališče sta jasno pokazala, kakšno zunanja politika, kakšna zunanja politika je pomembna za Evropsko unijo, Cipr in cel svet. Nekaj pa bi še omenil. Ciprsko predsedstvo oziroma predsedovanje. Tudi geografično kaže velike probleme v regiji. In najbolj jugovzhoden kotiček EU je mora biti malce drugačen. Kot, kar se tiče problemov, kot so drugih deli Evropske unije. Prav imate, ko omenjate Palestino, arabsko pomlad in pa Sirijo. Pobijanje se še kar nadaljuje in želite pokazati, da obstajajo možnosti, da Cipr mora biti lahko zaradi dobrih odnosov z arabskim svetom in z Izraelom, stori malce več, to bi bilo dobro in morda bi lahko tu med vašim predsedovanjem naredili konkretne zadeve, zadeve, ki bodo dejansko tudi učinkovite. Gre za zelo kompleksne probleme, ki so zelo pomembni za EU. Omenili ste migracijske tokove, tudi to je velik problem za nekatere države Evropske unije. Način, kako se lotiti teh težav, pa je različen. Um, prizadete so predvsem tudi male države in recimo Cipr kot otok. Pa še nekaj. Kakšno je vaše mnenje v zvezi z sledečim? Imamo funkcijo visoke predstavnice, službo za zunanje delovanje in zanima me, kaj lahko stori Cipr da bo v tem poletju mora biti poskrbel za to, da bi države članice izvajale bolj aktivno skupno zunanjo politiko, da bo lahko gospa Eštonova govorila v imenu vseh. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Teo Harus. Kaj so, brethren, kjer je burjem Hvala, gospod predsedujoči. Gospa ministrica, upam, da bo vse šlo dobro med eh, ciprskim predsedovanjem, upam, da vam bo vse odlično uspelo, kajti zaupam v vaše sposobnosti in v Republiko Cipr. Imam pa eno vprašanje. Stolišče Turčije, ki je pravzaprav neverjetno, tudi gospa Lunaček je to omenila. Torej, da bi tu odprli dva poglavja, dve poglavji, mislim, bomo videli, kaj se bo zgodilo februarja. Vsi vemo, da naša domovina, Republika Cipr, oblegana gre za neverjetno obleganje in kako boste ravnali glede tega tu stalno potekajo manjše in večje provokacije, ki so usmerjene proti predsedstvu ali proti Cipru. Naprimer, časopis The Parliamentarian, ki se je moga prejeli tudi v parlamentu. In če bomo jutri potovali s skupščino, kako bo to? ali bo predsedstvo priznano ali ne. To so pomembna vprašanja. In moramo vedeti, kako ravnati in morate nam povedati, kako ne ravnamo. In upam, da, da bo Evropska unija solidarna in da bo parlament solidaren. Če se Turčija ne bo držala pogojev, je treba komunikacijo s to državo prekiniti. Hvala. Hvala lepa, gospa Teoharos, gospod Pikola. Hvala predsedujoči. Gospa, predsed... gospa ministrica, pozdravljena v Evropskem parlamentu mentu. Veseli me, da se tudi osredotočate eh, na sodelovanje s Hrvaško in njihovo pristopanje, njihov pristop. Zgodovina Evropske unije je zgodovina širitve in številne, številni dogodki so bili zelo težki. Vladavina prava se je uveljavila v novih državah hitreje, kot bi se brez pristopa v Evropski uniji. In eh, tudi Hrvaška se bo zauzemala v sosednjih državah za to, da bodo izvedli potrebne reforme in odpravili z diktatorstvi. Želim vam vse dobro med vašim pomembnim delom in zahtevnim delom. Hvala, sedaj pa gospod Hadigorgijo. Gospa ministrica. Tudi z moje strani vas pozdravljam v Evropskem parlamentu. Morda bi lahko na kratko odgovorili na to, kar je povedal gospod Bajiš v mešanem odboru parlamenta EU Turčija. Torej, če bodo skušali med eh, predsedovanjem Cipra odpreti uh, eh, kakšno poglavja in se Turčija s tem ne bo strinjala. Kako tudi komentirate? Izjave gospoda Bajiša, večkratne izjave, da ne priznava predsedstvo Cipra in da z vami ne bo v tej polovici leta imel nikakršnih kontaktov. Kaj pravite o stališču, da bo Turčija v teh šestih mesecih imela stike s komisijo in parlamentom? In kako lahko po vašem mnenju spričo takšnega stališča, kako bi morali odreagirati kot parlament tudi. Tretjič, seveda razumem, zakaj Cipr, torej država, katerega ena tretjina ozemlja je pod uh, obleganjem države, ki želi pristopiti Evropski uniji in hkrati ena najmanjših držav uh, v Evropski uniji, poleg Malte, verjetno najmanjša država. prebivalstvo ima ena četrtina števila prebivalstva Berlina in razumem, da ne boste vprašanjeci predali na dnevni rep, ne razumem pa, zakaj drugih 26 držav ohranjajo to stališče. Zdi se mi pravilno in realistično, to je patriotski realizem, ki ga zastopate kot predsedstvo. Sprašujem se, ali bodo drugi tudi zauzeli to stališče in ali bi se morali po, drugi po vašem mnenju tudi tega držati ali pa naj bi skoristili konjunkturo tega predsedstva in izkoriščiti možnosti za dodaten razvoj. Hvala lepa. Dobro, to je bil sedaj en krok vprašanj in ministrica imate približno 15 minut, zato vas prosim, da to tudi upoštevate. Thank you, Mr. Chairman. I'll try to be as uh, brief as possible and uh... Hvala, skušala bom biti čim krajša in uh, odgovoriti na čim več vaših vprašanj in mnen ki smo jih pravkar slišali. Veliko vprašanj se je navezalo na arabsko pomlad, Sirijo, Egipt. Sem bi odgovorila, da gre za zgodovinske spremembe, če je to res prava beseda, ki tukaj potekajo v naši sosedski. Vse to so spremembe, ki jih nihče ni pričakoval. Pred dvema letoma, naprimer. To sploh eh, ni bilo možno, da bi ta diktatorstva, ki so trajala desetletja in ki so zaterala ljudstva teh eh, držav in to desetletja, da bodo nekega dne premagana strani neoboroženih mladih moških in žensk v teh državah. In uh, moramo izraziti spoštovanje do teh narodov. Hkrati pa moramo zagotoviti, da smo z njimi v tej bitki za prenovo, da smo z njimi v bitki za demokratizacijo in v bitki za to, da prinesejo boljšo prihodnost trenutnim in bodočim generacijam državljanov teh držav. Zato je ciprsko predsedstvo kot eno glavnih prioritet določilo južno dimenzijo evropske sosedske politike s posebnim podarkom na te dogodke, ki jih imenujemo države arabske pomladi. s pobudo Republike Cipra in pa Ministrstva za zunanje zadeve nam je uspelo prepričati vse vključene strani, da se pridružijo ministerskemu srečanju Evropske unije in Arabske lige, ki bo potekal med našim predsedovanjem. Mislim, da je to zelo dobro srečanje, ki prihaja v pravem trenutku in eh, na katerem bomo lahko razpravljali ne le o dogodkih v teh državah, ampak tudi o drugih pomembnih vprašanjih glede institucionalizacije naših odnosov z arabskim svetom. Pogovarjala sem se z z gospodom El Arbijom, novim generalnim sekretarjem Arabske lige, ki je bil prednedavnim v, na Cipru. Pogovarjala pa sem se tudi z visoko predstavnico Bronico Eštonovo in zelo smo ponosni na to, da bo to srečanje potekalo med našim predsedovanjem. Kar se tiče Sirije, vojna poteka v naši sosednji državi in tu bi omenila, da so da je obala Sirije le 100 km oddaljena od naše obale. Tako blizu je to. Zato nas zelo skrbi. Odbijajo nas eh, poboji in nehumano ravnanje s civilisti. Izguba življenja in pa hude kršitve človekovih pravic, ki se dogajajo v tej državi. Zato od samega začetka podpiramo pobudo Arabske lige, pobude Združenih narodov. za čimprejšen odstop vodje te države, zato da bi omogočil politične spremembe politično tranzicijo, ki bi prinesla spremembe, ki so nujno potrebne v Siriji. V celoti podpiramo pobudo Kofija Anana, Združenih narodov in pa Arabske lige. Optimistični smo spriča nedavnega srečanja v Ženevi. Zdi se nam, da je pomembno, da sta tako Rusija kot Kitajska vključeni v te razprave. S tem tudi lahko, delno odgovarjam na vprašanje, kaj lahko stori Cipr glede vključevanja Rusije v razpravo o Siriji. Seveda imamo bilateralne odnose in bilateralne razprave z Rusko federacijo in pa dolgotrajno prijateljstvo. vendar pa čutimo, da Evropska unija, visoka predstavnica, pa tudi Združeni narodi, da so že prepričali Rusko federacijo, da se pridruži. Zato smo tudi zaznali pozitivne dogodke v Ženevi. To je zelo pomembno kaj ti brez Rusije, brez Kitajske, verjetno ne bi mogli doseči želenih sprememb glede Sirije. To so torej pozitivni, pozitivni dogodki, seveda pa je treba še uresničiti, kar je bilo dogovorjeno v Ženevi. In kot predsedstvo zelo tesno sodelujemo s Catherine Ashton, z visoko predstavnico, zato da lahko tudi ugotovimo, kako lahko Cipr pri tem pomaga. Imela sem priložnost dolgo se pogovarjati z visoko predstavnico, ne le o Siriji, ampak o celi regiji. In uh, zavezala sem se kot uh, predstavnica predsedstva, da bom čim bolj pomagala pri obiskih in podobno ali pri drugih eh, pobudah, ki bi jih želela izvesti v tej sosedski. Glede situacij v Siriji smo izjemno zaskrbljeni in zato že sodelujemo s partnerji v Evropski uniji, pa tudi z partnerji izven Evropske unije. kot ste nekateri že omenili. Za krizne načrte. Tu gre za evakuacijo državljanov, pa tudi tretjih držav. Gre predvsem za državljane oziroma za ljudi iz eh, Libanona in drugih držav. Rada bi jasno povedala, da nihče v Evropski uniji, vsaj takšno je stališče sveta za zonanje zadeve, ne želi vojaškega posega v Siriji. Vendar pa se pripravljamo tudi na ta zelo skrajni dogodek, primer, da bo prišlo do kakšnih še hujših dogodkov. To se bo, razširil, to se bo lahko razširilo na celotno regijo in prvi, ki bodo zelo prizadeti v takem primeru, bi bil Libanon. Z Libanonom imamo zelo tesne in močne prijateljske vezi in ne bi si želeli, da bi ta država, ki je v preteklih letih tako zelo trpela, da bi bila kakorkoli ogrožena. Zato pripravljamo krizni načrt za možno evakuacijo 200 tisoč oseb iz držav EU in tretjih držav. Veliko vprašanj se je navezovalo na Turčijo in uh, njihov nesrečni prestop, ki so ga izrazili v zvezi z našim predsedstvom. Pravim nesrečno, kajti to je najmanj, kar lahko povem o takšnem ravnanju, predvsem, ker to prihaja iz države, ki si prizadeva, da bi poslala, postala del te družine narodov. Ne predstavljam si, da bi lahko kakršnakoli druga država, ki bi si želela pristopiti Evropski uniji, da se proti katerikoli državi članici obnaša na tako nesprejemljiv način, da javno govorijo, da ne priznavajo te države, da ne bojo nikakor sodelovali z predsedstvom in da pravzaprav s tem tudi odnesejo to je za nas nepredstavljivo, da bi se to lahko zgodilo v kateremkoli drugem primeru. Ampak kot sem uvodoma povedala, bomo spremljali pristopna pogajanja Turčije z bomo to počeli pragmatično. Pripravljeni smo sodelovati z komisijo in tudi z Turčijo, če se Turčija odloči sodelovati z predsedstvom. Ampak kot je bilo to tudi že povedano in kot bi tudi že povedal gospod Bajiš, minister za zunanje zadeve Turčije, oziroma za evropske zadeve Turčije, je, pove, je jasno povedal, da ne bodo sodelovali tudi če obstaja možnost za odpiranje katerega koli novega poglavja za pogajanje, v teh šestih mesecih ne bodo sodelovali. In to so povedali zelo jasno, tako da dejansko ni nobene možnosti, da bi lahko razmišljali kakorkoli drugače ali delali na kakšno kori drugo smer. Seveda bomo veseli, če bo Turčija spremenila svoje stališče in če bo, če bo sodelovala s ciprskim predsedstvom. Potem bomo lahko videli, kakšne možnosti bodo nastale. Kot veste, so tri poglavja, ki jih je še treba odpreti. Turčija se v to smer, da bi odprla ta tri poglavja, še ni premaknila ampak pripravljeni bi bili sodelovati s komisijo in zaporčijo za to, da se ta tri poglavja odprejo. Kar se tiče nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije, obžalovanja vredno je, da nimamo diplomatskih odnosov s to državo. Pred kratkim sem dala pobudo, kaj ti mislim, da to ni sprejemljivo, da nimamo diplomatskih odnosov z državo kandidatko. Torej, dala sem pobudo, imela sem srečanje z nacionalnim ministrom za eh, Makedonijo in predlagala sem določene formule za spostavitev diplomatskih odnosov med našima dvema državama. Do tega trenutka še nisem prejela pozitivnega odziva. Lahko pa povem, da sem ustrajna po tej zadevi in da bom kmalo imela še eno srečanje z zunanim ministrom in eh, pripričana sem, da če bo volja, bomo našli pot, da zapolnimo ta prazen prostor, ki zagotovo obstaja med našima dvema državama, ker pač nimata diplomatskih odnosov. Gospodu Watsonu, bi rekla, da ne razumem dobro vaše pripombe. V zvezi s tem, da delitev otoka spodkopava verodostojnost predsedstva in predsedovanja. Gospod Watson, zagotovo. Prostite, sem vas skušala najti ste se vrnili, ko ste slišali vaše ime? Zagotovo veste, kakšna so prizadevanja ciprske vlade in pa skupnosti, naše skupnosti v preteklih 38 eh, letih, da bi ponovno združili državo. In to še vedno ostaja naša prva prioriteta, naš glavni cilj da bi našo državo ponovno združili. Ta delitev ne le, da je nesprejemljiva, ampak je prava travma, je rana, brazgotina v telesu in duši naše države. In, uh, želimo, da se združi v federativnem duhu, ne pa kot konfederacija dveh držav. Zato pa tega nismo doslej uspeli rešiti. In v tem smislu smo se pridružili Evropske unije v letu 2004. Celotno ozemlje Republike Cipra, kot veste, se je pridružil razen dve področji, ki sta izven Akija. Torej, tudi britanska vlada je dala dve suvereni bazi izven Akija. Torej, naš cilj je, da združimo našo državo in to bo naš prvi cilj. Kar se tiče partnerstva za mer, gospod Vocem, poznate naše stališče. Zanima pa me, ali imate kakšne dobre novice iz Turčije, če bomo se, če bomo, um, zapros, se zaprosili, ali bodo oni to potrdili. Veste, da Turčija blokira sodelovanje Republike Cipra v več kot 20 organizacijah, kjer so dali veto na vključitev Cipra in eh, predvidevam, da bi v tem primeru storili isto. kar se tiče šariatske skupnosti, mislim, da smo v preteklih mesecih jasno izrazili naše stališče tudi glede samega incidenta. Sledila sem temu od samega začetka in se v celoti zavedam, kaj se je zgodilo. In sem želela izkoristiti to priložnost, da vam razložim okoliščine, pod katerimi se je zgodil ta incident. To plovilo, ki je bilo v lasti Rusije in je plulo pod drugo zastavo, je zapustilo St. Petersburg z destinacijo Eskenderon. Torej, destinacija te ladje od samega začetka potovanja je bil je bila Eskenderon. Ladja se je približala Cipru, ni vstopila v pristanišče Limasol, bilo je izven pristanišča in vremenski pogoji so bili slabi in eh, prosili so za gorivo in nismo imeli druge možnosti, kot da jim natočimo gorivo. Ko smo preverili dokumente ladje, je bila destinacija Eskenderon in zagotovili so nam tako kapitan, kot tudi lastniki, kot tudi eh, podjetje, ki je upravljalo z ladjo v Limasolu, da je destinacija Eskenderon in zato smo dovolili ladji, da pluje naprej. Nažalost pa je na mesto Vajskelderon ladja obrala drugo pot in je šla v Tartus. In povedati vam moram, da je ciprska vlada sprožila eh, kazensko preiskavo proti kapitanu ladje, proti družbi, proti ruski družbi, ki je lasnica tega ladja in pa proti podjetju, ki je upravljalo storitev na Cipru. In eh, torej, ta kriminalistična preiskava poteka v tem trenutku. To želim povedati zelo jasno. Republika Cipr v celoti upošteva sankcije sprejete strani z, z Združenimi narodi. Veste, da smo lani plačali zelo visoko ceno za smrtjo 13 mladih eh, vojakov in in uh, imeli smo tudi motnje v um, dobavi elektrike zato, ker smo upoštevali sankcije in smo zajeli ladjo, ki je nezakonito tovorila orožje v Sirijo. To sem želela povedati jasno in upam, da ste to tudi razumeli. Mm. Kar se tiče gospoda Bajisa, mislim, da sem na to odgovorila. Kar pa se tiče turškega obleganja, pa mislim, da ni treba ponavljati, kar je gospa Teoharus že povedala. gre za situacijo, katero se Evropska unija zelo dobro zaveda in tu je, obstaja jasno stališče v številnih resolucijah, ki so bile sprejete strani Evropskega parlamenta in strani Združenih narodov v zvezi s tem, kar pa se tiče odnosa z Izraelom in sodelovanje med Izraelom, Ciprom in Grčijo. Tu bi rada zagotovila, da Cipr želi sodelovati z vsemi svojimi sosedi, predvsem tem, na tem novem področju sodelovanja, to je preiskovanje vodika oglika in na podlagi raziskav ameriškega geološkega društva obstaja okoli 415 trilijonov kubikov naravnega plina in pa 10 eh, milijard litrov eh, zemljskega oziroma nafte. In zato je Cipr začel sodelovati z vsemi sosedi za to, da bi zagotovili potreben pravni okvir za sodelovanje na tem področju. Sodelujemo torej z Izraelom, z Egiptom, z Libanonom in seveda je tu veliko prostora za sodelovanje z Turčijo tudi v prihodnosti, če bo Turčija dopustila legitimacijo. Um, Cipra in pa rešitev ciprskega problema. In če bo res si ogledala prave um, dobrobit, pravo dobrobit uh, turškega ljudstva, regije in pa mera za dobro vseh držav in vseh ljudi v tej regiji. To je naša vizija za našo regijo in za prihodnost. So tudi druga področja sodelovanja eden od teh je. Povezovanje Cipra, Grčije in Izraela in eh, s tem tudi Evrope z električno mrežo in to je projekt, ki je, kjer se že izvaja študija izvedljivosti in upamo, da bo to novo področje sodelovanja, hkrati pa. tudi želimo sodelovati z drugimi sosedi v arabskem svetu. Mislim, da sem s tem pokrila vse. Upravičujem se, če sem kakšno vprašanje izpustila. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa ministrica, gospa Markolis. Naj ponovim to, kar so povedali vsi kolegi. Vsi vam želimo veliko uspehov pri šestmesečnem predsedovanju. Sedaj pa bo predsedovanje prevzel gospod Brok. Gospe in gospodje, pa začnimo. Smo pri 21. točki, to imamo priporočilo Svetem komisiji glede novega sporazuma med EU in Rusijo. Hane Svoboda, beseda je vaša. Če vas ne motim, ker se pogovarjate z lepo žensko. Uh, goes... Predsedujoči odbora ima prednost pred lepimi ženskami. Seveda me ne motite, dragi kolegi. Na kratko bom predstavil poročilo, ne bom šel vse podrobnosti. Poročilo imate pred seboj. Naj začnem splošnimi smernicami. Z Rusijo moramo imeti partnerstvo. In kot pri vseh partnerstvih se ne bomo zadržali glede kritike pri številnih elementih, ki zadevajo Rusijo. Žal vsi upamo, da se bodo stvari razvile na boljše, postopoma, z leti, ampak to upanje, ki smo ga imeli, se še ni izpolnilo. Zato moramo biti bolj kritični, kot bi radi bili s partnerico. Drugo, Nekaj bi rad povedal o samem značaju partnerstva. V preteklosti smo že imeli to razpravo o tem, ali je to strateško partnerstvo ali ne. Jaz bom rekel, da to mora biti strateško. Radi bi imeli strateško partnerstvo, ampak seveda so pogoji za strateško partnerstvo še neizpolnjeni. Če želimo imeti strateško partnerstvo, potrebujemo več stičnih točk in ciljev. Zaenkrat to še ni izpolnjeno. Mislim, da bi morali najti kakšno formulacijo, ki bi rekla, da želimo, da je Rusija za nas strateška partnerica, ampak da še niso izpolnjeni vsi pogoji za strateško partnerstvo. In to je prav cilj partnerstva. Sedaj pa pogoji pogaja, ne bom se spuščal v podrobnosti, tisti, ki se okvarjajo s pogajanji, pravijo, da je prišlo do določenega napredka, ampak ta napredek ni znaten. Še vedno je kar nekaj odprtih vprašanj. Potem ponovno demokratična načela, ta morajo biti vključena. Ne moremo imeti partnerstva z Rusijo, kjer bi šlo le za gospodarska vprašanja, kjer bi imeli lahko sodelovanje, ne, to je jasno. Naj že sedaj nekaj povem, na to se bom vrnil pozneje, ampak naj bo že sedaj jasno, da kar se dogaja glede zakonodaje o nevladnih organizacijah. To je dvomljivo, če ni že negativno. To moramo vključiti zaradi nedavnih dogodkov, to moramo vključiti v poročilo in sicer gre tu za kritično oceno teh spornih zakonodaje, ki se nanašajo na nevladne organizacije. Kakšen je nov pogoj? Članstvo v STO. Tu je kar nekaj odstavkov v poročilu, ki se nanašajo na članstvo v STO. To pomeni novo situacijo, tudi nove obveznosti, nove priložnosti za Rusijo. To bi moralo biti zelo jasno. Rusija nenehno želi reči, ja, sedaj imamo carinsko unijo, tako da morajo biti odnosi med Evropsko unijo in našo carinsko unijo spostavljeni na tak način. Ampak mi ne moramo delati na tak način. Mi se pogajamo z Rusijo. Rusija ne more odstopati od tega. Pozneje lahko vključimo tudi pogajanja s carinsko unijo. To ni izključno, ampak sedaj govorimo o Rusiji. Gre za odnose med EU in Rusijo, ne gre za odnose med EU in carinsko unijo zlasti, če gre za carinsko unijo s Kazahstanom in Belorusijo. To ni nekaj, kar je za nas zelo privlačno. Na tak način bi to pomenilo korak nazaj v odnosu do Ukrajine. Rekli bi, ja, pridružite se, potem pa bo imeli tak odnos, kar zadeva politični dialog in sodelovanje. Tu imamo to mimbo civilne družbe, tu vidimo, da je premalo reforme, kar zadeva civilno družbo, moramo meniti to zakonodajo, ki zadeva nevladne organizacije. To ovira civilno družbo. V preteklih mesecih smo videli, v prvi polovici tega leta, kako je bilo s tem. Civilna družba se razvija in krepi. Ampak žal ne dovolj, ni dovolj podprta strani celotnega prebivalstva. Po drugi strani pa če vidimo, kako se Rusija odziva na to, vključno z gosposovčak, če vidimo, kako ruska policija vdira v domove, jemlje denar in drugo, tako ne moramo obravnavati civilne družbe in to mora biti jasno potem moramo krepiti dialog človekovih pravic v odnosih z Rusijo. To je pomemben del vsakršnega sporazuma z Rusijo, ko gre za kakršenkoli dialog. Ne nekno slišimo ta izgovor. Ja, prihaja do kršitev človekovih pravic tudi v nekaterih evropskih državah, res je. Ampak to ne preprečuje krepitve človekovih pravic v Rusiji. Oni lahko predstavijo svoje ideje in kritike, ampak mi moramo imeti to možnost, da predstavimo naše ideje in naše kritike. Korupcija, naj tole omenim, bežno. Rusija bi se morala bolj boriti proti temu zaradi lasnih interesov in to je veliko vir in težav pri naložbah prav zaradi korupcije, no ne zanikam dejstva, da sem ugotovil, da obstajajo podjetja, ki niso prizadete zaradi tega. Ne gre vedno za centralizirano in organizirano delovanje korupcije. Včasih imamo to tudi na regionalni in okrožni ravni, ampak boj proti korupciji mora biti okrepljen. Potem ponovno različni globalni izzivi, ki so omenjeni, tu mislim, da je jasno, kaj moramo storiti povezava s korupcijo in drugimi vprašanji. Seveda gre tu za gospodarstvo in modernizacijski program. Mislim, da se tu strinjamo. Modernizacija ni le nekaj tehničnega, ni le nekaj gospodarskega. Modernizacija obsega vladavino prava, odprtost družbe, to obsega tudi civilne pravice. Pomembno je, da imamo takšno celovito domnevanje posodobitve gospodarstva. Potem energija, tudi to je pomembno za nas, mislim, da je to povsem jasno. Stolovanje na področju energije je pomembno. Seveda bi moralo biti jasno, da je to naša odločitev. Odkud prihaja energija? Jasno je, da prihaja od tam. Rusija bo bila zelo dolgo pomembna dobaviteljica energije, ampak seveda se moramo truditi za diversifikacijo energetskih virov in energetskih povezav. Upam, da bodo nekateri cevovodi, ki so prašljivi, ostali na dnevnem redu. Kajti naš dialog z Rusijo je še bolj odprt in svoboden, saj za nas. Če imamo večjo diversifikacijo energetskih virov, kot pa če se moramo zanašati le na Rusijo. Naj sklenem in povem, da sem vesel zaradi kompromisa, zaradi poročila, ki gre v tej smeri. Mislim, da moramo ostati pri usporednih stališčih. Ja, želimo si partnerstva, želimo, da bi Rusija bila strateška partnerica, ampak pogoji morajo biti izpolnjeni. In tu je kar nekaj elementov na ruski strani, pri katerih ne beležimo znatnega napredka. In ko gre za katerikoli dogovor med EU in Rusijo, mora to obsegati tudi človekove pravice, civilne pravice. Ne moramo imeti partnerstva med Rusijo in Evropsko unijo, če imamo istočasno zakonodajo o nevladnih organizacijah, ki je sporna in je deležna podpore. To preprečuje resno delo odnos do Evropske unije. Vsi izmed nas, ki smo v stiki s številnimi nevladnimi organizacijami v Evropski uniji ali v Rusiji, vsi vemo, kako pomembno delo upravljajo te organizacije, kako resno je to delo. Nobena zakonodaja v Rusiji tega ne sme preprečiti. V zadnjih letih smo nenehno videli te poskuse in nenehno moramo to zavračati. Jasno mora biti, da partnerstvo pomeni tudi spoštovanje. Ne le do lastne civilne družbe, ampak tudi do nevladnih organizacij, ki opravljajo pozitivno delo pri uveljavljanju sprememb v Rusi. Nasplošno to ni zelo pozitivno poročilo, ampak kot vemo, kot so povedali pogajalci, je vse še v povojih na področju pogajanj sem predvsej pozitiven, kar zadeva liberalizacijo vizumskega režima in druge ukrepe, ampak doslej, kar je zadevalo ukrepe vračanja ali kar je zadevalo druge ponudbe v Rusiji, nas vse to ni prepričalo. Tako da moramo najti pravo ravnovesje. Gospod predsedujoči, hvala za ta čas, ki ste mi ga namenili, za to predstavitev. Sedaj pa bom prisluhnil pripombam, komentarjem. Lahko imamo razpravo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Svoboda. Besedo ima gospod Omen Rojten, ki je poročal konsenci za e LS. Eh, hvala lepa, predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Svobodi za ta osnutek poročila. To je precej dobro, celovito. Strinjam se tudi strukturo te resolucije. Imela bi poročilo. Upam, da ta resolucija ne bo postala predolga. Upam, da bo vse kratko in to bo odvisno tudi od dela poročevalcev v senci. nujno je, da imamo nov globalni okvir v ozadju odnosov med Evropsko unijo in Rusijo. V zadnjih letih smo videli znatne premike v naših odnosih. Videli smo pozitivne stvari, ampak tudi malo manj pozitivne stvari. Ugotavljam, da kar zadeva to strateško partnerstvo, ki je omenjeno v poročilu, da se tu že pet let pogajamo za to, da bi imeli nov sporozum. Že pet let se pogajamo. To pomeni, da moramo pospešiti ta pogajanja. To ste omenili. Če to ne bo delovalo, potem si moramo reči, da potem ne bo več pogajanj ne bo novega sporazuma. Nov sporazum mora biti sporazum, ki bo zazrt v prihodnost. Rusija je naša največja soseda, biti moramo ambiciozni, kot smo vedno bili, ampak poznam naše ruske kolege. Predvsej dobro. Mislim, da je bolje, da smo predvsej kratki, da imamo zelo jasne in jedrnate sporazume, ki jih lahko spoštujemo. In tu je vedno pomemben še en pojem, ko govorimo o sporazumu z Rusijo. In sicer gre za pojem recipročnosti. Če bo to v ospredju, bo prišlo do napredka. Pravkar slišim, da je Ruska doma pred eh, eno uro sprejela sporazum z STO, to pomeni, da morajo tudi evropejci upoštevati sporazum v okviru STO. Tako da potrebujemo tudi trgovinske sporazume, gospod Landsbergis. Gospod Landsbergis. Ja, on ima druge načrte. Ja, potrebujemo sporozume, ne le na področju trgovine in gospodarstva. Dominik bo rekla, da se ne strinja, ampak ne posluša. Torej, kar zadeva sporozume na področju trgovine in energije, na to moramo biti pozorni, govoriti moramo o vrednotah, o spoštovanju človekovih pravic, o demokratičnih načelih in o vladavini prava. To je pomembno, če želimo imeti dobro gospodarsko sodelovanje. Gospod Svoboda je pravkar omenil to, da je energija vse bolj osrednjega pomena. In kaj me je presenetilo pri teh energetskih sporozumih? Da te besede ni več v poročilu, tako da moramo razmisliti o tem. Sedaj pa nekaj bolj natančnega. Omenjali ste merila uspešnosti pri družitvenih sporazumih. Ali že sedaj pravimo, da potrebujemo pridružitveni sporozum ali pa bo dovolj imeti partnerstvo. No, na vsak način bo to dvostranski sporozum, ampak mogoče bi morali najti kakšno drugo formulacijo. Gospod predsednik, Carinska unija. tu imam številne pomisleke. Glede tega, kar pravite o tem. Če ima Rusija s Kazahstanom in Belorusijo carinsko unijo, to lahko velja tudi za nas. Preučiti moramo to besedilo. Gospod Svoboda v besedilu večkrat omenja mednarodne obveznosti ampak mogoče bi morala Rusija biti bolj mednarodno odgovorna kot članica varnostnega sveta. Mogoče bi morala biti pozorni na to. Tako, toliko na kratko iz moje strani. Pogovorih z vami bomo skušali stvari natančneje opredeliti v besedilu in skupaj ponavljam, moramo delati zato, da bo to besedilo dobro sprijeto, LS bo sodeloval pri tem, da bo to jasno in natančno besedilo in da bo to podporo celoten parlament. Kajti delovati moramo hitro, sicer bomo morali imeti z Rusijo ločne sporozume, če ne bo šlo drugače. Um Najlepša hvala, gospod Omenrojten. Najprej bi branil pravico do spanja poslancev. Naslednja pa dobi besedo, gospod Jolant. Hvala, predsedujoči. Najprej bi nekaj povedala o tem zelo dobrem izhodišču, lahko rečem da je to zelo dober predlog, zelo celovit, obsega najpomembnejše točke. To, to, kar bi morali imeti v našem dvostranskem sodelovanju z Rusijo. Mislim, da je zelo pomembno, da tu omenjamo to, da Rusija ni le naša partnerica, ampak da je članica sveta Evrope in zato ima tu določene obveznosti. Ko so se pridružili Svetu Evrope, so sprejeli te obveznosti na njihovi strani. Nekaj pripomb bi imela, ne bom se spuščala v podrobnosti, ampak rada bi omenila civilno družbo. To ste omenjali prej in sicer omejevanje dela civilne družbe zakonodajo. To je res. Tu je vse več ovir za prosto združevanje, z organizacijo v Rusi. Bila sem poročevalka v Senci glede Rusije, pogosto smo se srečevali s civilno družbo, z opozicijo v Rusiji, omenjali so številne primere težav na tem področju. Najnovejši del zakonodaje omejuje civilno družbo, ne gre le za zakonodajo, kar sem ugotovila, ampak gre tudi za močno propagando proti tem organizacijam civilne družbe. Imenujejo jih zahodni vohuni. To je res zelo moteče. To ne razumem najbolje. Kako lahko takšna propaganda obstaja in kakšen je sploh namen takšne propagande na strani organov Kremlina. Prav tako se močno strinjam z vami glede liberalizacije vizumskega režima. Tu imamo tudi predlog glede vizuma o kratkoročnih potovanjih. To bo zelo pomembno, ne samo za civilno družbo, ne samo za študente, ampak bo to zelo pomembno tudi za poslovneže. Rusija se pridružuje STO, zato bi morali delati tudi na tem področju tesneje skupaj z Rusi, zato da bi takoj, ko se bo dalo, izpolnili komentarje iz načrta med EU in Rusijo. To pravim, zato ker vse bolj vidim, da predstavniki ruske poslovne skupnosti iščejo evropejce, želijo sklepati posle izven Rusije, zato da bi bili svobodni da bi lahko poslovali, da bi lahko prosto in pogosto potovali v evropske države. Kar zadeva omejitve z vizumi, to je res ovira v dvostranskih odnosih. Ko govorimo o dvostranskih odnosih, imam tu mislih civilno družbo in ruske državljane, ki poslujajo z drugimi. Tretje, kar bi omenila, se nanaša na korupcijo. To je nakratko omenjeno to, ampak rada bi to preučila v odnosu z ruskim pristopom k STO. No, kaj vemo iz naših pogovorov s civilno družbo, z opozicijo, s poslovneži? Slišimo, da je korupcija kot taka zelo, zelo tesno povezana z režimom v Kremlinu. Ne moremo si zatiskati oči pred tem dejstvom. Rusija se bo pridružila STO. To pa bo olajšalo delo vseh pokvarjenih podjetij v Rusiji. Lažje bodo poslovali z Evropsko unijo in Zahodom nasploh, tako da bi lahko, po mojem mnenju, bili celo bolj jasni povezavi s tem. Rusija se pridružuje STO tu pa obstaja težava povezana s korupcijo. To smo slišali iz medijev. Kuljevko še vedno obstaja, deluje. Tu vidimo pranje denarja v vseh državah, kupujajo premoženja, nepremečnine in drugo. Mislim, da bi res morali to reševati ni v naših interesih, da to dopuščamo. To ni v interesih običajnih ruskih državljanov, sploh ne. To so moje kratke komentarji. Veselim se tesnega stalovanja z vami, z drugimi poročevalci v senci, no na koncu bomo, mislim, da imeli zelo dobro poročilo. Hvala. Hvala lepa. Gospod Šulc je naslednji. Es ist gut, dass wir jetzt. Zelo dobro, da imamo tukaj osnutek poročila. In zato se moram zahvaliti tudi poročevalcu. Upam, da bomo med eh, pogajanji prišli do skupne interesa, do skupnih točk, kajti mislim, da trenutno nimamo eh, dobrega napredovanja pri odnosih z Rusijo, po mojem mnenju, smo priča na zadovanju. Nimamo strateškega partnerstva. Bistveno bolj udaljeni smo kdajkoli prej od tega, tudi nimamo varnostnega partnerstva. Naj samo omenjam Sirijo. Tukaj se je pokazalo, da gre naša mnenja diametralno narazen in smo pravzaprav so krivi, eh, oziroma je Rusija so kriva eh, za morijo in z dobavo orožja še prispeva k destruktivnemu obnašanju srpske eh, oblasti. Mm, več o tem ne bi povedal. Enako velja tudi v jedrskem sporu z Iranom. Tudi tukaj ni videti nekega strateškega partnerstva z eh, Rusijo. Sodelovanje pri proti raketnemu ščitu je Rusija napovedala raketno rampo v Stalingradu. Tudi tukaj nismo dosegli nekega dogovora, tako da moram izraziti eh, zaskrbljenost, da ne sme priti do resetiranja eh, hladne vojne. To je ena zadeva. Poleg tega ne more biti nobene perspektive, da se pogajajemo o carinski uniji. Putin govori o Eurazijski uniji vendar je Rusija doslej vedno povdarjala, da se želi neki poseben položaj, ni se vključila v program za vzhodno partnerstvo, temveč je želela posebno eh, pozicijo kot vele sile. To je velik trik Putina, ki nekako povezuje Evropo z Eurazijsko carinsko unijo, tako da ne bomo več prišli do Lukašenka in ostalih zaradi tega, ker potekajo ker naj bi potekala pogajanja med Eurazijsko unijo in Evropsko unijo. Tako da bi se morali pogajati na ta način. Rusija pa se bo pogajala posamično z državami članice Evropske unije. Tako ne gre. Prav tako moram povedati, da je zaskrbljenost protestnikov decembra, januarja in v naslednjih mesecih, da bodo omejene eh, državljanske svoboščine, so se izkazali za pravilno. Nimamo, tukaj imamo Dumo, ki po hitrem postopku sprejema restriktivne zakone, naprimer eh, pravice do demonstracij in eh, eh, združevanja. Zdaj smo imeli prvi pregled, potem pa prvo branje, drugo branje. Predstavljajte si to stigmatizacijo kot agentov, vhunov zunanjih sil za civilno družbo. Pri volitvah eh, v Rusko Dumo eh, so se širili rezultati, ki so škodili imidžu Rusije. S tem mislijo na organizacijo volitev Golos, ki so, je opazovala eh, to, te volitve, ki je večkrat zaprosila za podporo. Ampak te nevladne organizacije ne najdejo podpore v svoji državi in so zaradi tega odvisne od sredstev iz tujine. To velja tudi za pomoč, ki jo nudi Evropska unija. Enako velja tudi za zakon o spletu, ki je v pripravi. Oblikovalo se je javno mnenje. In eh, zdaj bi rada eh, vlada v Kremlju ponovno omejila pravice in eh, to potem naj bi se nanašalo na pornografijo, vendar so zadeve rešili tudi na druga področja področja. Moramo se vprašati tudi posledica, kot je primer magnetski. Metode zastraševanja še vedno se še vedno nadaljuje, primer sam ni rešen. E, namestnik e, glavnega urednika Nove Gazeta, gospod Sokolov, e, je bil pred kratkim ograbljen in generalni državni tužilec mu je zagrozil z usmrtitvijo, kar pomeni, da vse počnejo z sistemom, tako kot se to zgodilo magnetskim, je to način, ki nima zveze z upoštevanjem pravic eh, civilne družbe. Zato menim, da moramo voditi iskren eh, politični dialog eh, ki, in dejansko se slepimo, če govorimo, da z Rusijo odnosi potekajo bolje, kajti resnica je ravno nasprotna. Hvala lepa. Jaz bi se zahvalil poročevalcu eh, Svobode za predložitev osnutka poročila, ki nam daje veliko goriva za eh, razprave in nas podbuja tudi razmišljanju. Gospod Omen Rojten je povedala, da eh, strateškega partnerstva ne bo mogoče kar tako hitro doseči in da upravičeno ne napredujemo. To se je ob tem poročilo poraja tudi vprašanje, zakaj pa ne v samem osnutku, sem našel nekaj odgovorov na vprašanje, zakaj ne. V točki E poročevalec eh, omenja, da Evropska unija še naprej zauzeta za nadaljne poglabljanje in razvijanje odnosov z Rusijo na osnovi skupnih interesov in za spoštovanje univerzalnih eh, vrednot. Mislim, da se s tem vsi strinjamo, ampak eh, potem pa ne določamo natančno, kakšni so, kakšen je nas interes eh, pri partnerstvu, kakšno koli že bo, ali bo to strateško, obsežno, usmerjeno v prihodnost, eh, trajnostno, kakorkoli že, verjetno vse je skupaj, tako da bi opredelili bilateralni odnos med Evropsko unijo in Rusijo, Rusko federacijo. In to se mi zdi celo pomembno, kajti samo v dveh nadaljnih točkah N in O govorimo natančneje o tem, eh, kje so ti skupne interese. Pri globalnih izzivih je neširjenjem, boj proti terorizmu, eh, miroljubno reševanje konfliktov, varnost eh, oskrbe z energijo, arktična dimenzija, spremembe, podnebne spremembe in zmanjšanje revščine pod O, še stabilnost, politično sodelovanje in ekonomski razvoj. In to tudi kaže, da moramo dati priporočilo tudi komisiji, sveto, službi za zunanje delovanje. Skratka, nimamo nekega konkretnega zahteva v bilateralnem odnosu. Uh, Zato si želim, da to nekoliko poglobimo pri nadaljni obravnavi tega poročila in da poleg tega, da smo vseobsegajoči, vendarle opredelimo nek eh, pogajalski mandat za nadaljevanje pogajanj. Strinjam se s poročevalcem, da je Ruska federacija partner pri eh, pogovorih, ne pa carinska unija vendar pa mislim, da moramo tudi jasno povedati, da od Ruske federacije kot pogajalskega partnerja pričakujemo, da bodo povedali svoj odnos do Carinske unije ali do Eurazijske unije, o kateri je pravkar govoril kolega. Tako, da bomo poznali prave odnose med različnimi partnerstvi iz tega bo tudi bolj jasno, kje so naše skupne točke in kaj lahko razvijamo naprej. Nekaj pa popolnoma pogrešam. Kultura, raziskave, znanost, tudi tukaj bi bilo treba še nekaj narediti. Je to eh, področje, pri katerem si želimo strateškim partnerstvom eh, napredovati. In kot je povedal kolega eh, Šulc, tukaj je velika kritika, kar je uvodoma povedal tudi poročevalec. To bo treba dopolniti da, kriti, da ustrezno kritiziramo eh, zakon o nevladnih eh, organizacijah in medijih. Kajti to je pravni okvir za uresničevanje človekovih pravic. Želimo si namreč pravni okvir, ki bo ustrezen in potem tudi eh, zaupanje državljanov Ruske federacije v lastno pravosodje. To podpiramo veselim se že sodelovanja s poroževalcem in dobrem sodelovanju bomo na koncu eh, dobili uravnoteženo poročilo, ki bo tudi služilo kot eh, priporočilo komisiji in svetu. Gospod Vedere ima eh, naslednja besedo. Mogoče bi lahko malce skrajšali zadeve dve minuti, drugače bomo imeli težave. Škoda, se sem želela govoriti nekoliko dlje. Pa vendar naj začnem najprej. Naj se zahvalim poročevalcu za njegovo poročilo. Gospod eh, Svoboda je opravil zelo dobro eh, delo. To je zelo dobra osnova za nadaljne delo. Lahko samo izrazim eh, podporo. Verjetno bo okoli 5000 predlogov sprejemt na vaše poročilo, kot sem razbrala iz današnjih prispevkov. Kot poročevalka pri mednarodni trgovini. Imam poseben interes eh, za to poročilo in tukaj si želimo neki zakonsko zavezujoč eh, sporazum z Rusijo. Sama sem bila poročevalka v Indiji za les in sorovine in tukaj vidim velike težave. Mm, tudi kar zadeva ponarejanje proizvodov, tudi to je pomembno vprašanje v povezavi z Rusijo, pa tudi varstvo intelektualnih pravic. Vse to so vprašanja, ki se nanašajo na mednarodno trgovino. Imamo pa tudi nerešeno vprašanje povezano z dobavo energije polski, eh, češki, slovaški in baljskim državam. Eh, če imam samo dve minuti, moram biti zelo hitra, ampak eh, povedala bi še, da moramo upoštevati različno razumevanje zgodovine. Tako da bi predlagala tudi stalno skupino zgodovinarjev, kar je pomembno za današnji čas, kot tudi za prihodnost. Naj še nekaj povem o, o vizah, o vizumih. Nisem tako optimistična kot kolegica Ojuland glede viznega režima, vizumskega režima. Najprej moramo videti, kako deluje sistem olajšanja vizumskega režima. Moramo pogledati na to, kaj bo dobro delovalo za nas. Mm, tukaj je zanimiva skupina ruskih poslovnežev. poslovnežev. Ne vem, če so ti ruski poslovneži tako dobra skupina za nas, eh, tako da bi morali najprej zaprositi komisijo, da eh, poruči, kakšni so rezultati uh, teh prvih let eh, olajšanega vizumskega režima za Rusijo. Gospod Šulc je že povedal, skupaj sem bila v, eh, z delegacijo v Rusiji in um, on je že povedal, kaj sva opazila, samo strinjam se lahko z njim glede tega. Če pridem nazaj na vizume, predvideti moramo brezvizumski režim za celotno regijo, ne samo za Rusijo. To bi bila zelo slaba praksa če bi naredili nekaj, kar smo naredili za Abhazijo ali Južno Osetijo, kjer je imela Rusija sistem olajšanega vizovskega režima, Gruzija pa ne. Če govorimo o liberalizaciji vizumskega režima, moramo govoriti tudi o primerljivih eh, odnosih. Hanes nam je povedal, da poročilo mogoče ni tako pozitivno, kot bi si želel. No, bom zaključila še en stavek. Mislim, da moramo biti objektivni, moramo se izogniti dvojnim standardom in eh, Rusiji postavljati enake standarde kot Gruziji, Azerbajdžanom. Mm, opažamo namreč eh, vidno poslabšanje razmer v Rusiji. In tudi demokratična gibanja se je izgubila svojo moč. Toliko. Gospod Kelem, eh, hvala lepa. Zahvalil bi se kolego Svobodi, ker je pripravil dobro osnovo za pripravo resolucije. Kot ste dejali, značaj partnerstva še vedno ni določen in pogoji za strateško partnerstvo še vedno niso bili izpolnjeni. To je pomembna točka eh, naše resolucije kot je bilo tudi že omenjeno. Eh, to vse spominja na hladno vojno, ki smo imeli nekoč. Tukaj imamo eno vprašanje glede točke B v prvem poglavju, kjer govorimo o neodvisnosti eh, oziroma povezanosti, vzajemni odvisnosti, gospodarsko in politično. Dejstvo je, da smo zelo različni in politična soodvisnost bi, pomeni, bi bila lahko razumljena drugače. Mogoče bi bilo bolje, če tega sploh ne bi omenjali. In še nekaj. Mogoče bi morali biti bolj konkretni glede modernizacije posodobitve, kajti ponavljamo eh, to, kar smo govorili pred 25 leti o perestrojki. Šlo je, to je bila posledica bobavne eh, socialne in gospodarske krize eh, v Sovjetski zvezi. Modernizacija, posodobitev je zelo dvum pojem. In če že uporabljamo to besedo, jo moramo napolniti z bolj konkretno vsebino tako da bo iz tega razvidno, kako si mi to predstavljamo. Eh, Spodbujajo me elementi kondicionalnosti, pogojevanja eh, v tem osnovku. To je namreč, po mojem mnenju, osnova za realističen in konstruktiven odnos, eh, naprimer v točkah S in ti popolno in sodelovanje z, in upoštevanje pravil SOT. To je en pogoj, potem zavezujoč poglavje o energiji, dialog na področju človekovih pravic. nadaljni dogovori za opoštovanje človekovih e, pravic, določanje meril na tem področju. In končno bi povedal še dve ideji. Prva se nanaša na pogoje delovanja zahodnih eh, podjetij in eh, investitorjev v Rusiji, ko gre za transparentnost in reciprociteto, vzajemnost. To je neposredno povezano z korupcijo. Ugotavljamo, da mora zahodna podjetja eh, svoje delovanje prilagoditi na ruske razmere in se korumpirati na nek način v drugi sporočilo pa bi pa e, pozivamo Rusijo za spoštovanje sosed. E, prejšnji teden smo od Gruzije slišali, da Rusija močno vpliva na odločitev svojih e, sosed. Evropska unija že štiri leta ni sposobna prepričati eh, Rusije, da popolnoma upošteva sporozumi za augusta 2008 glede eh, zaključka vojnih aktivnosti. Opazovalci Evropske unije še vedno niso eh, dobrodošli tam oziroma jim stop ni dovoljen. To je ponižanje za Evropsko unijo. In to ne kaže na posebno učinkovitost naše zunanje politike. Gospod Enon, hvala lepa. Čestitke kolegi Sobodi. Avstrija, njegova eh, država je eh, pred širitvijo na vzhod, je predstavljala eh, redko izjemo držav, iz katerih je Rusija omaknila svoje sile. Prilusconi je pred leti mnogo govoril o spodbujanju članstva Ruske federacije na dolgi rok v Evropski uniji. Rusija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 Moram povedati, vedno sem občudoval no, rusko kulturo, zgodovino in eh, ljudi. In Rusija seveda je strateški partner, tako kot bi lahko obravnavali Kitajsko eh, kot eh, strateško partnerico, ko gre za komercijalne oziroma trgovinske odnose in varnostna vprašanja. Tukaj imamo tudi vprašanje Irana, neširjenje jedrskega orožja, vprašanje Severne Koreje, vprašanje Srbije, ko imamo predsednika Nikoliča. Tukaj se moramo pogovarjati pogovarjati. Vprašanje pa je tudi, ali Evropa potrebuje eh, ruski eh, plin na Kaukazu, se eh, države bojujejo za prevlado oziroma za večji vpliv. Rusija ima zelo ambivalentno odnos do osnovnih načel demokracije in človekovih pravic. To je bilo povedano tudi v svetu Evrope in v njihovi sklepu. Nimam, eh, ne gojim nobenih iluzij. In mislim, da Rusija razmišlja precej sovjetsko dejansko, ko gre za izvajanje politike moči pri upoštevanju skupnih eh, vrednot, eh, ki jih delijo z, vzhodom, z Zahodom ali ne. Če to upoštevano, potem lahko sklenemo neki sporazum za Rusijo. Mislim, da je to tudi naš cilj. Tukaj imamo seveda klauzuli glede pravosodja, človekovih pravic eh, in podobno, vendar je to, to samo kozmetika. Rusi prav gotovo podpisujejo to tudi v drugih mednarodnih forumov. Enostavno to podpišejo, potem pa na vse skupaj eh, spet pozabijo, tako da si ne smemo delati iluzij, da, bodo, da bo Rusija spoštovala kakršne koli klauzule o, o človekih eh, pravicah in eh, državljanskih svoboščinah, saj se zelo dobro obnesejo v tem mednarodnem teatru. Hvala lepa. Gospod Hans Bergis, hvala lepa. Mm, so, gospod Svoboda je vodo povedal nekaj zelo zanimivega. Zahvaljujem se tudi za njegov osnutek. Imam pa nekaj pripomb. Če verjamemo v napredek in našo misijo, da izboljšamo svet, če v to še vedno verjamemo, ne moremo samo podariti pomena strateškega partnerstva s tem partnerjem. To je nujnost, ne gre pa za vzajemno ljubezen in eh, vrednote, ki jih delimo. To je država, ki eh, dela v smislu, da bi svet postal slabši. Z vojaškim posredovanjem, z okupacijo sosednih teritorijev. medtem pa blokira eh, prizadevanja za izboljšanje sveta, za večje sodelovanje v svetu. V točki A je zapisano nekaj o strateškem partnerstvu. Sam bi to formuliral bolj mehko, z željo po strateškem partnerstvu radi bi dobili strateškega partnera pri vseh ključnih vprašanjih. In ne prizadevamo si za to, da to ne moremo tega zapisati, izjaviti. In tukaj imamo lepojo promocijo spodbujanja strateškega partnerja. Sam bi rekel, spodbujanje vsakršnega pozitivnega partnerstva. Ne na vseh področjih, ne na tistih, kjer tega ne moremo doseči. Vsaj na tistih področjih, kjer je potrebno, naprimer, mirno reševanje sporov. Na tem področju nimamo partnerstva. Rusijo ne zanima miroljubno reševanje sporov. To kaže tudi nekaj ukaz mednarodni mir bi morala biti naša skupna naloga, nas in Rusije skupaj. Žal pa ni tako. Zato bi morali v tem dokumentu pozvati k temu, k ničemu, kar tukaj ni zapisano. Gre naprimer za izvajanje sporazuma med Evropsko unijo in Rusijo iz leta 2008. Ta dogovor še vedno velja, pa še vedno ni uveljavljen. Tukaj potrebujemo doseljeno stališče Evropske unije. Eh, kar dvomi eh, levice tukaj, ko gre za področje, ki jih Rusija še vedno okupira. O tem se še vedno molči. Tukaj gre za vprašanje zaupanja, potem poštenost v bančni investicijski politiki, zdaj in v prihodnje. Gospodarsko sodelovanje ne more biti politično orožje in tako naprej in tako naprej. To je seveda dobro. Zdaj je počil čas, ko moramo pripraviti eh, predloge spremeniti. Mislim, da bodo to mnogi od nas tudi storili. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz sem eh, kolego Svobodi hvaležen za soliden eh, osnutek in za duha tega osnutka. Pred dvemi leti sem bil optimist, ko smo dosegli z našimi ruskimi partnerji mm, soglasje o tem, da ne gre, kot je bilo že povedano, zgolj za tehnično modernizacijo, eh, ampak da gre za modernizacijo celotne družbe. To strinjanje me je navdajalo z upanjem, da bomo začeli resnično strateško razpravo. Eh, zdaj vidim, da razvoj že nekaj časa ne gre v to smer in da se v strateških vprašanjih bistveno razlikujemo. Eh, pogledal sem si na hitro, kaj govori mm, zakon, eh, ki pozna mm, termin tuji agenti in je bil sprejet eh, pred nekaj dnevi v prvem branju. Torej, mislim, da, bo ta zakon, da ta zakon odstopa ravno od našega temeljnega pogleda, kako neka družba lahko deluje svobodno. Eh, in mislim, da bo, eh, če boš sprejet v končnem besedilu tak, kot je danes, potem bo eh, dodatno polariziral rusko družbo, kajti nevladne organizacije so že napovedale, da se ne bodo same definirale in same registrirale kot tuji agenti. Vemo, kaj pomeni taka oznaka. Sveda, če se ne bodo registrirale sankcije, ne bodo tako blage, kot berem zakon v prvem branju. E, torej, jaz se strinjam z kolegico Rijo Omen Ruiten, da naj, por, naj bo poročilo zelo jasno in kar se da kratko. Ni potrebno, da, poro, da vsakem poročilu naštejemo ves katalog zadev, ki po našem mnenju niso v redu. E, koncentrirajmo se na Eh, strateške teme, definirajmo, s čim se da graditi strateško partnerstvo in brez česa se tega ne da narediti. Ne, če ne, se bomo že, bomo prišli že v inflacijo neprestanega ponavljanja o človekovih pravicah in tako naprej. Skratka, jaz sem za zelo stvaren eh, pristop tukaj in za zelo resno govorico. Hvala lepa. Thank you, Mr. Chairman. Um, I'm just speaking on behalf of the EAS and just uh, wanted to give you a brief overview about where we stand on the... Služba za zunanje delovanje v našem imenu bi povedal, kaj počnemo mi. Prizadevamo si z ambiciozni sporazum in napredujemo na mnogih področjih. Je pa tukaj še pomembno področje, kjer še nismo dosegli napredka, ki si ga želimo. To je poglavje o investicijah ki vključuje tudi dogovor glede eh, energetskih vprašanj. Potrebujemo eh, močno poglavje na tem področju, če želimo dobiti sporazum, ki bo pokrival vsa področja odnosa z Rusijo. V naših razpravah z Rusijo smo obazili, da je pomemben prvi korak naprej dosežen s današnjim sprijemom v Dumi, ko gre za pristop Rusije v STO. Seveda so trgovinske odnosi med Evropsko unijo in Rusijo zelo pomembni, vendar moramo tudi to preseči. Rusija eh, trdi, da je veliko pristojnosti prepustila carinske unije in zato ne morejo iti dlje, kot eh, so se dogovorili pri pristopu STO. Za Rusijo poskušamo najti možnost za napredovanje na tem področju. O tem govorimo z našim partnerjem tudi na eh, vrhu. To se pravi, povdarjamo, da še se želimo pogajati z Rusijo, ne pa z Carinsko unijo. Upamo, da bomo tukaj lahko napredovali in dosegli sporazum. Naj podan tudi pomen eh, civilne družbe in človekovih pravic eh, v naših eh, odnosih. O tem smo lahko danes tukaj razpravljali z rusko parlamentarno skupino. Ugotavljamo, da se manevrski prostor za civilno družbo zmanjšuje z najnovejšimi predlogi zakonov, ki bodo kmalo sprijeti, tudi zakon o nevladnih organizacijah, eh, ki ste ga tukaj omenjali. Visoka predstavnica je izrazila svoje, svojo zaskrbljenost pri obeh eh, zakonih, ključno z zakonom o nevladnih organizacijah, eh, s predstavniki Dume in tudi z vlado razpravljali o resnih problemih, ki bi jih ta dva zakona povzročila. Ampak mislim, da bi moral na tej točki zaključiti možnost, ki sie gegeben haben, ich möchte Herrn Svoboda nochmal das Wort geben. Hvala, sedaj pa bi dal besedo še gospodu Svobodi. Hvala, skušal bom biti kratek. Moje stališče bi rad jasno povedal. Obstoječi sporazum imamo in če želimo skleniti novega, potem potrebuje dodano vrednost, drugače to ni smiselno. Nisem mnenja, da pod vsakimi okoliščinami potrebujemo novo nov sporozum. Če pa ga bomo imeli, potrebujemo dodano vrednost. Drugič nismo se razumeli. Jasno sem rekel, da trenutno niso dani pogoji za strateško partnerstvo. Priznam, da bi se to lahko formuliralo bolj jasno, kot je povedal kolega Landsberg. Želimo si strateško partnerstvo, trenutno pa je cela vrsta pogojev, ki niso izpolnjeni in mislim, da bi morali to tudi jasno in glasno povedati. Potem pa k nekaj detaljem na kratko v zvezi z asociacijskim sporazumom. To je napaka, kar je povedala kolegica Omenrojten, je pravilno, to bomo spremenili, to je šlo za napako tisku. Primer Magnitski je bil izredno izuzet, želel sem ga vključiti, ampak razumem to, ima to določene prednosti, gospod kolega Šulc, zato pač to ni vključeno tukaj. Potem tretjič. Carinska unija, tudi to je bilo jasno povedano, tudi v mojem poročilu, pogajamo se z Rusijo in ne z neko carinsko unijo in to je tudi, kar pravi zunanje službe jasno. Viza je jasno in tudi to, kar je povedal gospod Šulc, je jasno. Jasno je, da je treba se pogajati tudi z Gruzijo in z Ukrajino in te pogovori potekajo in pri Gruziji bi naj bi k malu dosegli dogovor in jasno je, da ne moremo tu gledati samo Rusije. Kar se tiče politične soodvisnosti, priznam v točki B, bi morali biti malce bolj jasni. Imamo gospodarsko sodelovanje in to bi moralo voditi, oziroma moralo bi priti tudi do ustreznega političnega, eh, kar pa ne pomeni, da trenutno ta obstaja kar se tiče modernizacije, smo tudi jasno povedali, modernizacija tu ne gre samo za gospodarstvo, ampak tudi za politične reforme in eh, tu se pripravljen eh, se pogovoriti tudi o drugih formulacijah in predlogih. Kaj pa tiče se pravice sosedov, da sami odločajo svojo ljudi, to je samo po sebi eh, umevno. Želimo sodelovanje z Rusijo in za sosedi, in eh, sosedi sami odločajo, v kakšni obliki želijo sodelovati. Še enkrat hvala lepa za razpravo. Seveda sem odprt eh, za predloge sprememb in za pogovore z poročevalci. Vesel sem še enkrat, da bi rad jasno povedal. Vprašanje človekovih pravic in to je pravzaprav tudi signal pogajalcem, torej vprašanje človekovih pravic nevladnih organizacij. Vse to so zadeve, ki morda v tem parlamentu igrajo še večjo vlogo kot včasih v pogovorjih in kot se tudi obravnava v pogovorjih. Za nas je to pomembno. Če na tem področju ne bo napredka in sploh ne bi omenjal investicij, ker eh, to tako ali tako že piše v besedilu, potem je takšen sporazum za parlament nesprijemljiv. In zato se mi zdi pomembno, da ne gre samo za to, da naredimo nek spisek želja, ker so vključene vse možne zadeve, ampak pišejo rdeče ali črne ali katerikoli barve že črte, ki jih moramo potegniti, zato bojo pogajalci vedeli, kakšni so pogoji za to, da bomo sploh prišli do neke rešitve. Kajti ne akta, nekaterikoli druge sporazum, ki smo jih zavrnili, to se nam v tem primeru ne sme zgoditi. Od samega začetka moramo reči tudi v tem poročilu, dragi ljudje, če se pogajate, pogajate, se pogajate tako, da so vključene bistvene točke, drugače Evropski parlament se ne bo strinjal. To je signal in to je mehanizem, ki ga lahko uporabimo. Saj ne gre samo za priporočilo ali za neko mnenje, ampak gre za jasno določanje pogojev, ki so potrebni za to, da bomo sploh dosegli sporazum in še enkrat. Dobro bi bilo, če bi imeli sporazum, ampak jasno pa mora biti, da ni vsak sporazum boljši od tega, da ni sporazuma in mislim, da je to mnenje, ki ga želim izraziti s svojim poročilom. Sicer pa čakam na predloge spremem. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Brog govori brez mikrofona in ga tolmači ne slišimo. Deadline tabling amendments 5. Hvala, Rok, za oddajo predlog spremembe 5. september. Torej, vse žlehtnobe si lahko še zmislite čez poletje. Glasovali pa bomo 11. oktober. Sedaj pa točka 22. Hvala lepa, gospod Svoboda. Zadeva magnetski. Beseda daje gospod. Ujuland za uvodne besede. Hvala lepa. Mislim, da smo vsi se ogreti za ruske zadeve in nadaljujmo v tem duhu. Dobro je, da o tej resoluciji razpravljamo danes. Mislim, da. Ne smemo preveč osko gledati ta, tega dokumenta, temveč. ga moramo obravnavati kot nek širši pristop strani Evropske unije. Po mojem mnenju vključuje pomembno sporočilo ruskim partnerjem, da ne želimo na evropskem ozemlju pranja denarja, ne želimo skorumpiranega denarja, ki bi se ga investiralo uh, v naložbe ali pa zakupovanje nepremičnin in ne želimo uh, da ljudje, ki kršijo človekove pravice in ki ubijajo ljudi v uh, ruskem pravosodju, da taki ljudje pridejo na evropsko ozemlje. Ampak naj se na kratko še vrnem in spomnim. Leta 2010, ko je Evropski parlament glasoval za poročilo, letno poročilo o človekovih pravicah, že takrat smo imeli eh, seznam magnitski, na katerem je bilo 60 ljudi, ki so bili ubiti uh, eh, med, torej v, v zaporu. In to je bil dobro pripravljen dokument in uh, zato smo zahtevali, da se uvede tudi vize za teh 60 ljudi, ki so bili upleteni v te uboje. V tem času pa smo bili priča uh, tega, da korupcija v Ruski federaciji se ni zmanjšala, ampak da se je povečala in tudi kršni človekih pravic se ni zmanjšala, ampak ravno obratno. In tudi, kar se tiče konkretno družine Sergeja um, Magnitskega, eh, nadlegovanje tudi njegove matere in tako naprej. Mislim, da je ravno pravi čas, da se lotimo te teme in da moramo predlagati svetu, da morajo uh, uvesti vizumske sankcije proti tem uh, uradnikom, ki so bili krivi za njegovo smrt. In uh, res morajo biti izražene sankcije proti njim. in tudi proti njihovim naložbam v evropskem, na evropskem ozemlju. Osnutek predlaga svetu tudi da ugotovi, da so kršitve v človekovih pravic v Rusiji zelo pogost pojav. To temelji na eh, dokumentih in obveščenih verjih in uh, zato bi morali sprejeti sankcije proti tem eh, ljudem v Rusiji, ki so krivi za kršitev človekovih pravic. Pa še en vidik, mislim, da ne smemo odpavati dejstva, da je uh, kongres Združenih držav že glasoval v obeh domovih, uh, v odborih za zunanje zadeve in sedaj to. Uh, napreduje proti plenarnemu zasedanju in eh, da tudi tu sprejemajo razne eh, amandmaje v zvezi z tem zakonom. Gre tudi za zamrznitev sredstev v ameriških bankah in mislim, da je zelo očitno, da bi morali tudi Evrops, oziroma banke na evropskem ozemlju, ki so partnerice z ameriškimi bankami, da, ne mo, da se ne morejo izogniti podobnim sankcijam z zamrznitvijo sredstev. Pred dvema tednoma sem bila v, na srečanju v Washingtonu, srečali so se kolegi o senat, ki v senatu sodelujejo, oziroma ki so člani obeh strank, tako demokratov kot konzervativne in smo imeli zelo uh, obsežne razprave o partnerstvu z Rusko federacijo, o vrednotah, o skupnih skrbeh, kar se tiče transatlantskega partnerstva. In skušamo izboljšati odnose z Rusko federacijo. Veselim se razprave. In nadaljevati bi morali s tem osnutkom do septembra in uh, imeti še eno razpravo septembra na enem od srečen odbora AFET. Hvala. Hvala. Čisto kratek bom poročevalec v senci naše skupine me je prosil da predstavim njegovo mnenje, podpira ta osnutek mnenja in priporočila in kot je bilo povedano že včeraj. Prav tako pa lahko rečemo, da se strinjamo z pobudami v tem osnutku mnenja. Morda pa bi bilo zanimivo upoštevati tudi še nekaj dopolnitev v zvezi s prvim odstavkom, naprimer, tu bi bilo dobro, če bi dodali še nekaj. Tu gre za ta sodni primer, kjer bi lahko rekli, da morajo biti vsi krivci privedeni pred sodišče. Tu bi lahko dodali še, da je treba pozvati organe v. Rusi, da reformirajo sodni sistem in rečeno je tudi, da so pridržki, oziroma kolega pravi, da ima pridržke do zadnjega stavka v zvezi z restriktivnimi ukrepi proti nasprotnikom in pravi, da bi tu podal še nekaj konkretnih um, predlogov, torej gre za drugo točko. Potem pa še nekaj, kar se navizuje na prejšnjo razpravo. Morda bi bilo dobro postaviti pogoje glede upoštevanje um, človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zdi se mi, da ta povezava je bila vzpostavljena torej z, z tem poročilom gospoda Svobode in to bi bilo dobro, da bi se to porabilo tudi tukaj v konkretnem primeru še toliko bolj. To priporočilo je precej logično. Morda bi morali vrstni red malce zamenjati in postaviti drugo točko na prvo mesto. Gospod predsedujoči, pravzaprav sem želel predstaviti le to in v imenu gospoda Postaviča predstaviti njegova stališča čisto nasplošno. In naša politična skupina to tudi podpira. Hvala lepa. Gospod Šulc, hvala lepa Kristini Ojuland za ta poziv svetu v primeru Magnitski, da naj ukrepa dve resoluciji Evropskega parlamenta v zvezi s tem že obstajata. da naj se pač izvedejo sankcije proti uradnikom, ki so pleteni v ta primer. Zgodilo pa se ni nič. Morda bi še vključili to, da je cela vrsta evropskih parlamentov, ki so se pridružili tem zahtevam, niso le američani tisti, ampak tudi drugi evropski parlamenti, ki so se uh, temu pridružili. Primer magnitski ni izjema, ni osamljen primer, ampak je skrajen primer tega, kako ogroženi so ljudje, ki uh, eh, razkriva korupcijo in se bojujejo proti njej. In morali bi morda navesti, da to poteka sistematično v tej državi, recimo preiskave uh, pisarniških prostorov uh, Aleksandra Levkeviča. Uh, ki je tudi se bojuje proti um, korupciji, potem uh, urednik Sokolova, uh, Sokolov, ki so ga ugrabili, odvedli v gost in tam um, mu grozijo uh, državni tožilec osebno, da ga bo, torej, da bo doživel eksekucijo, če ne bo nehal pisati takšna poročila. In, uh, v primeru Magnitski, ki, ki je bil zelo tragičen primer, ta mož, mož je bil eksekutiran v zaporu in zato bi morala Evropska unija izvesti sankcije. Dovolj dolgo smo čakali, dovolj dolgo smo dali ruski vladi možnost, da preišče te primere. Svet za človekove pravice predsednika je ugotovil, da obstajajo te uh, zapleti in da so organi bili krivi v primeru Magnitski Rusija ni storila nič, ampak so Magnitskija posthumno celo obdolžili in eh, to je neverjetno in zato moramo pod to poglavje končno narediti črto. Gospod Kelam, hvala. Zahvalil bi se poročeval ki za to pobudo, ki prihaja v pravem času, kajti čas je, da storimo kaj. In kot je bilo že rečeno v preteklih dveh letih, je število kršitev človekovih pravic eh, in pa resnost teh kršitev bistveno narasla, hkrati pa tudi korupcija. Zato moramo začeti s primerom Magnitski, to pa zato, ker je dobro dokumentiran. Ja, pa so pa še številni drugi primeri. In to je najmanjša politična zadeva, ki jo lahko storimo, ki ima potencijalno dodano vrednost, namreč pozitivno dodano vrednost k vedenju ruske javnoprave, eh, zato da bodo reformirali pravosodni sistem in zagotovili večjo transparentnost. To so pogoji, ki jih moramo izpostaviti v naših pogojih in upam, da bomo lahko tu sledili zgledu ameriškega kongresa. Če bomo to lahko storili, potem bi imeli več pozitivnega vpliva na ravnanje ruskih organov. Gospod Tenok, hvala lepa. Tudi jaz eh, spoštujem gospodjelen za to pobudo. Prvotno sem bil skeptičen, ali je to potrebno, ampak moram reči, da sem zadevo premislil in na nek način smo tu v nekih vodah, kjer prej še nikoli nismo bili kot parlament. Tu ne gre za neko zakonodajno pristojnost eh, parlamenta, da določa takšne kvalifikacije posameznikov v tretjih eh, državah, ampak kljub temu se mi zdi, da ima ta rezolucija zelo veliko simbolično vrednost, eh, da tudi preizkusimo, v kakšni meri lahko posredujemo sporočilo Rusiji in tudi drugim državam v prihodnosti, da res mislimo resno, ko gre za popolno podporo temeljnim človekovim eh, civilnim in političnim pravicam. Ravno v državi kot je Rusija, ki kot smo že slišali in tudi sam sem to postavil vprašal, namreč gre za državo, ki je članica Sveta Evrope in tu bi si mislil, da imajo neke mehanizme za zagotavljanje vladavine prava in uh, poštenega pravosodja. Tako naprej, ampak kot je jasno, to ni tako. In, um, in tudi mednarodne kampanje mojega kolega je, da opozori poslance različnih držav na um, primer Magnetski in njegova ideja je bila tudi, da bi lahko v kongresu ZDA in to je sedaj tudi pobuda v naši državi, kjer poteka resolucija, ki je podobna, nezavezujoča, bila sprijeta v. Um, Vsekakor si bodo zelo dobro spremljali ljudi na seznamu in ustrezno ukrepali. In, uh, kakorkoli že, kot politična resolucija mislim, da si zasluži pohvalo in uh, bi morala naleteti na podporo vseh političnih skupin kajti drugače bo izgubila politično smeritev in vpliv. Zato upajmo, da bomo dobili podporo v celem parlamentu in da bo. Na mesto, da vse skupaj ignoriramo, da bomo končno ustali in bili pozorni. V predhodni vladi je bilo nekaj obljub, da se bodo posvetili temu primeru, vendar pa doslej za gospod Magnetski ali njegovo družino ni bilo nobene pravice in upam, da se bo to zdaj doseglo. Hvala. Uh, Hvala, predsedujoči. V imenu službe za zonanje delovanje bi rad povedal, da tudi mi obsojamo pomankanje preiskave primera Magnitski in tudi Evropska unija to vedno izpostavlja na vseh forumih, tudi na najvišji ravni. Predsednik Van Rompuy je napisal pismo pred zadnjim vrhom z Rusijo, zato da je izpostavil to in je jasno izrazil, da ta primer simbolizira stanje vladavine prava in pravosodja v Ruski federaciji in je pozval ruskega predsednika, da zaključijo preiskavo hkrati pa je tudi izpostavil eh, vprašanje po, um, posmrtnih um, preiskav in pa nadlegovanja družine Sergeja Magnitskega. Še naprej bomo govorili o tem primeru in uh, pozivali Rusijo naj zaključi to preiskavo in naj sodi tistim, ki so krivi. naslednja priložnost bodo posvetovane o človekovih pravicah čez dva tedna tukaj v Rusiji. Glede sankcij bi povedal le to, da je seveda to skrajni ukrep pri zunanih odnosih in mora biti v skladu z uh, smernicami za sankcije, ki smo jih sprejeli za takšne primere. Hvala lepa. Predsedujoči spet govori brez mikrofona. Tako sedaj smo določili termine pred, eh, do 29. augusta, lahko um, vlagate predloge sprememb, 20. septembra pa bo potekalo glasovanje. Hvala lepa. To je zadnje srečanje pred eh, počitnicami in imamo še tri točke. V dogovoru za poročevalci predlagam, da v 15-minutni razpravi o trgovinskih sporozumih za Kolumbijo in Porumu, Perujem in eh, centralno osrednjo Ameriko, torej da to v 15 minutah odpravimo, zato da bomo imeli še priložnost pogovoriti se z bodočim veleposlanikom Evropske unije v Al žiri se s tem strinjate. Gospod Salafranka, beseda je vaša. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Ja, lepo bi bilo, če bi tej temi lahko namenili uh, dovolj časa, toliko časa, kot mu gre. Uh, gre, lahko pa omenim pač vse tri teme, gre za isto problematiko in za iste cilje. Gre za katalog pristojnosti tega odbora. Gre za dogovor in gre za sporazum tudi, ki se tiče odbora INTA, ki bo tudi podal svojo uh, poročilo. Vse je treba postaviti v zgodovinski kontekst, torej ministerski dialog med Evropsko unijo in med temi um, državami mora oživiti in treba ga je potem tudi nadomestiti z ustreznimi sistemi. To je sedaj četrta generacija uh, med Evropsko unijo in latinskoameriškimi državami. Prva generacija so bili razvojna pomoč, druga generacija je bilo znanstveno sodelovanje, to je bilo v sredju, potem smo imeli tretjo generacijo z klauzulom o demokraciji in demokratičnosti, to je bil pomemben element uh, sporazumov Evropske unije z tretjimi državami. Se pravi, imamo, sedaj imamo pa četrto uh, generacijo kjer gre predvsem za medsebojno izmenjavo. Tukaj bi posebej izpostavil, da so te sporazumi uh, enostranski sistem oziroma da želijo premagati nek enostranski sistem. In uh, tu so bile sprejete določene ukrepi v posameznih državah v, glede boja proti drogo, trgovini z drogami in eh, želeli so zagotoviti preferencialni dostop do določenih uh, izdelkov iz, za države Evropske unije in obratno. In tu se želi ustvariti okvir, kjer bodo zadeve zanesljive in ne bodo nihale tako kot pri uh, enostranskem sistemu, ki je bil zelo nepredvidljiv. Ti sporazumi pa naj bi tudi. Pokazali, kar se tiče um, države v Srednje Amerike, Centralne Amerike in pa uh, Peruja. Um, tudi pokazali, da so te države prišle do neke zrelosti. Na vrhu EU, eh, Latinska Amerika, Karibi, maja 2010 je bilo tudi že marsikaj povedano, od, pa, od takrat pa ste menili dve leti, ne da bi ta parlament eh, kaj dosti naredil na tem. Torej, res moramo videti, kako učinkoviti so naši postopki. Tu v parlamentu niti ne mislim tega, ampak nasplošno v Evropski uniji. In gospod predsedujoči, rad eh, bi rekel, da moramo sprejeti neko mnenje v zvezi s tem. pri postopku soglasja parlament ne more več kaj dosti spremeniti glede tega, kar se komisije in svet eh, izposlujeta za državami članicami in tretjimi državami. Lahko pa spostavimo dialog, lahko skušamo za poročevalci v senci iz posameznih političnih skupin doseči čim boljše besedilo in z veseljem se tudi na razpolago. Sem tudi poročevalec za mnenje za odbor INTA in zato bi že vnaprej povedal, da bo, je moje mnenje pozitivno, to seveda vsi veste in mislim, da smo tukaj upoštevali posamezne specifike posameznih držav in to, te sporazumi bodo pozitivni za partnerje na drugi strani Atlantike in za naše državljane, zato sem zelo pozitiven. Uh, mislim, da bi se morali strinjati kot parlament eh, in delati v tej smeri. Hvala. Gospa Minis, ena minuta. Hvala. Hvala, predsedujoči. V imen, govori, da bi v imenu Ramona Objolca, ki je poročevalec v Sencu, pa danes ne more biti tukaj zaradi spremembnega reda, zato pač ni osebno tukaj. Najprej imam nekaj postopkovnih eh, vprašanj. Očitno je prišlo do nekaterih nesporazumov, torej odbor AFED bi moral podati predlog resolucije, ne pa provizorično poročilo, tako kot je bilo potem sklenjeno na konferenci predsednikov. Takšno poročilo bi moralo imeti cilj izdelati priporočila in pogoje za pripravo mednarodnih sporazumov drugič postajal je nek določen konflikt med odboroma INTA in AFED glede te teme in mislim predvsem na poročilo o, o Srednji Ameriki. To pa pomeni, da resolucija, za katero je šlo, torej strani odbora AFED, da je bilo, bila potrebna določena previdnost in določeni kompromisi. In zato imamo tukaj tudi to točko R. Potem pa vsebinsko gospod Obijolc želi čestitati poročevalcu in je mnenja, da je to dobro podlaga za sporazum. To je prvi tak eh, sporazum, ki ga Evropska unija podpisuje za neko tako regijo. Tu gre za prosto trgovino, pa tudi poglavje o političnem dialogu. Gre za prioritete, demokracijo, človekove pravice. Because Torej, ne moremo tako v tako kratkem času toliko govoriti, torej, eh, zato, ker smo se dogovorili, da bomo to imeli v tako kratkem času. Gre za velike cilje, za socialno kohezijo, integracijo in zato bi bilo pozitivno, če bi se lahko parlament s tem strinjal. Gospod Obiols pa želi še podati nekaj predlogov sprememb v zvezi z človekovimi pravicami in demokracijo, v zvezi z asimetrijo med obema regijami, predvsem eh, tudi deležba civilne družbe je to pomembno, pomembno je pa tudi eh, podaljšati rok za predloge sprememb. Hvala. On the procedural side, I think that we should keep the, uh, the deadlines as. Kar se tiče postopkov, mislim, da moramo hraniti roke za predloge sprememb, ker moramo se skupaj pospošiti, ne pa um, zavlačevati. Vodil sem delegacijo Alde na, v to regijo. Pred dvema tednoma imeli smo priložnosti govoriti z vsemi, ki so opleteni in moji sklepi so, kot eh, je v mnenju gospoda Sara Franke, da zadeve napredujejo tako kot tudi v reviji Time pred nekaj meseci. Če si ogledate človekove pravice, jih tu prišlo do napredka boja proti kriminalu, proti drogam, vendar to se dogaja znotraj zakonodaje. Če si ogledate mednarodno organizacijo dela, tudi oni so podali pozitivno poročilo o uh, napredku. Napredek torej je tu. Kaj lahko storimo? Lahko uh, upoštevamo mnenje gospoda Salafranke in eh, rečemo odboru Inter, da damo to na plenarno zasedanje in pravilno bi bilo, če to tam potrdimo. Hvala. Potem pa bom tudi jaz govorila v španščini, če tako govorite tudi vi. Kar zadeva poročevalca in druge skupine, naj rečem, da se naša skupina ne strinja z analizo drugih skupin menimo, da se tu osredotočamo na prosto trgovino. Kar zadeva človekove pravice, je ta situacija vse slabša v Peruju in Kolumbiji, tam obstajajo težave na področju človekovih pravic, kot tudi druge v Južnji Ameriki, tako da menimo, da zaradi tega ni primerno, da bi šli naprej. Dvoje bi omenila. Najprej primer, ki je zelo pomemben za Evropski parlament. Uh -huh. Gre za tajno službo v Kolumbiji. Belgija sedaj že leta prosi za to preiskavo v tem primeru. Odbor za človekove pravice v Evropskem parlamentu je bil vključen v to in mislim, da Evropski parlament ne bi smel izboljšati sporozuma brez rešitve tega vprašanja. Potem še nekaj, kar zadeva Srednjo Ameriko. Nimam dovolj časa za omembo vseh vprašanj, ampak. Kar zadeva sporozum Srednjo Ameriko, je prišlo do predloga, da bi liberalizirali finančne storitve v tem sektorju, ampak Panama je davčna oaza. Evropska unija ne bi smela odpirati te pandorine skrinice, da bi bilo še več težav, ko pa pri nas vlada kriza. To je le nekaj vprašanj, zato naša skupina ne more podpreti teh sporozumov. Mogoče potrebujemo več časa, da bi to preučili in mogoče bi lahko potem septembra preučili mnenje za Salafranko. Hvala predsedojoči, naša skupina se povsem strinja za Salafranko in e LSE-jem. Podpiramo obe resolucije, oba sporazuma. Kar zadeva večstranske sporozume v Srednji Ameriki, prišlo do zamud. Bil sem v Panami pred nekaj meseci, presenetilo me je, ker tam ni EU delegacije v mestu Panama. To je sedaj regionalni center v Srednji Ameriki, ekonomsko in gospodarsko. Tako da pozivam k temu, da bi imeli tam delegacijo in če je treba, lahko zapremo kakšno drugo delegacijo v rejniških državah, ki nima tako pomembne funkcije. Panama bi potrebovala delegacijo, kar zadeva Peru in Kolumbijo. To trdno podpiramo, številni v tej hiši, zlasti na levi, so nasprotovali temu, da bi se Kolumbija pridružila takšnemu sporozumu. Mislim, da to včasih deset let zamuja, včasih gre za kakšno obliko protekcionizma, ampak Kolumbija je res napredovala na področju človekovih pravic in demokracije v zadnjih letih. To moramo prepoznati. Prosta trgovina, poštena trgovina, svetovno urejena, nadzorovana je nekaj dobrega. Evropska unija to lahko uredi mednarodno. Mehika in Čile sta bila del tega pred eh, desetimi leti. To je sedaj del mozaika, tako da podpiram to, kar je povedal gospod Salafranka. Parlament naj bi to podprl. Zunani službi naj bi svetovali, ne to pravi zelo hitro pri panami, kaj ti. Ne, nikoli več ne slišimo uh, takšnih vprašanj od bogatih konzervativcev. Gospod Majer. Gracias, Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujemo se gospodu Salafranki za predstavitev poročil. No, poročevalec pozna mnenje moje skupine, kar zadeva Kolumbijo in Peru. Pri obeh sporazumih smo proti. Določbam zlasti, kar zadeva Kolumbijo. Deloma tudi glede Peruja zaradi človekovih pravic. Prosta trgovina, ki je omenjena v tem sporozumu, ne upošteva simetrije, tako da ne bomo imeli uravnotežno recipročno prosto trgovanje, kajti konec konca smo v časih krize, to je tudi kriza za človeštvo, to je treba upoštevati, kar zadeva pritružitvene sporozume. Sem v prejšnjem mandatu spisal poročilo o tem. Gospod Salafranka to pozna. Prav tako pozna tudi argumente, ki sem jih takrat navedel. Številni argumenti niso bili upoštevani, ampak omenjal sem ranljivost Centralne Amerike, kar zadeva sociogospodarske argumente, to je pomembno tudi, ko gre za udeležbo civilne družbe, potrebujemo mehanizme na kraju samem, ki bodo omogočili izvajanje demokratične klauzule, potrebujemo tudi letno poročilo v parlamentu. O socialnih vidikih, okoljskih, človekovih pravicah v preteklosti tega nismo beležili, ampak to bi bilo korisno, če bi to menili v besedilo sedaj. Vzdržali se bomo, če se bomo lahko, ampak vsekakor pa bomo vložili predloge spremem, da bi zajeli ta temeljna vprašanja po našem mnenju. Mikrofon, prosim. Uh, eh, ja, rad, rad bi rekel, da je to nekoliko paradoksno, da Kolumbijo obtožajo, da ni dosegla napredka na področju človekovih pravic, ko pa so stvari predvsej hujše v nekaterih drugih državah Južne Amerike, kjer sploh niso začeli z napredkom na področju človekovih pravic. Ne bom navajajo nobeni držav, ampak nekatere v Srednji Ameriki so v tem rangu. No, rad bi omenil to, da dosegamo napredek. ZDA so z administracijo Obame, ki je administracija protekcionizma podpisala sporazum s Kolumbijo. Tega ne smemo pozabiti. Gospod Tenek je rekel, da je za to državo zelo pomembno, da jo podpremo. Tu gre za širitev kanala v Panami. Hvala lepa. Gospod Salafranka. Gracias, Hvala predsedujoči. Hvala vsem kolegom za komentarje. Glede teh predstavljenih poročil. Predsedujoči, kar zadeva vsebino, drži to, kar smo slišali prišlo je do znatega napredka na področju človekovih pravic, ampak tu ne smemo preveč pridigati. Predstaviti moramo interese Evropske unije, istočasno pa moramo predstavnikom Latinske Amerike omogočiti, da legitimno zastopajo svoje interese in ljudi. Kar zadeva mednarodne pogajanja, ki smo jih imeli, s tem lahko rečem, da so nekateri predstavniki državljanov omenjali te sporazume, zelo pozitivno so bili naklonjeni do sporazumov, to je bilo sedaj podpisano v 27 državah, tudi na latinsko-ameriški strani. Vem, da je prišlo do nekaterih težav v nekaterih političnih skupinah. Tu vidimo prednosti in slabosti prostotrgovinskih sporazumov, ampak mislim, da bi se morali osredotočiti na prednosti. In če si pogledamo pretekle izkušnje z Mehiko in Čilejem, s pridružitvimi sporazumi tam, potem jasno vidimo, kakšni so lahko pozitivni rezultati teh sporazumov. Povečanje BDP-ja, kar zadeva prednosti teh sporazumov. Predsedujoči, jaz prihajam iz tega tabora. Vem, da se bo gospod Majer razdražal, ko bomo govorili o poglavju o političnem dialogu in sodelovanju, potem sem vzel na znanje pomisleke drugih glede človekovih pravic, ampak te klauzule so dvostranske, recipročne. S temi državami sklepamo sporozume, ampak to ne pomeni, da bi morale te države zaustaviti delo na področju človekovih pravic. Prav nasprotno. Lahko imamo konstruktivni dialog na tem področju. Predsedojoči rad bi povedal, da mora biti jasno, da je to pomembno vprašanje za me. Vsi so prijeli besedilo skladno z roki, v vseh jezikovnih različicah do 27. junija. Časa je bilo malo, potrjeno besedilo naj bi odboru Libe poslali pravočasno, tako da se moramo održati časovnice. Rok je 11. august za uložitev predlogov spremembi in upam, da se boste zavedali, čutljivih tem iz drugih odborov, ampak pomembno je, da upoštevamo pomisleke članov tem odboru. Hvala. Ja, videli ste rok za uložitev predlogov spremenb. Kdaj bo glasovanje v AFET-u? Tako da je sedaj sestanek zaključen. oziroma ta točka. Sedaj pa gremo na novo imenovano vodjo delegacije v Alžiru. Gospod Skolil, prosim, beseda je vaša. Also dann bleibe ich doch